Začenjamo, ura je devet, še nekaj več, danes imamo javno razpravo. Zato moramo pohiteti. Odpiram sestanek, imamo dnevni red, lahko vam povem. Uh, da točke 8 danes ne bomo obravnavali to poročilo, eh, bo predloženo šele na naslednjem sestanku. Eh, gospa Šarke potrebuje še nekoliko časa, vendar pa se tudi nič ne modi. Prvič, eh, nimamo denarja za zonanje delovanje, drugič pa bi si morali vzeti čas za to, da se o tem, kar tam želimo, tudi ustrezno posvetujemo. Torej, šele v decembrskem Eh, tednu bo eh, predloženo poročilo gospe Šake in takrat bo potekala izmenjava mnen. So sicer morda še kakšne pripombe na dnevni red? Eh, temu ni tako, zato izhajam iz tega, da je dnevni red sprejet. Na začetku tega sestanka lahko povem, da bo potekal prenos po televiziji. Prosim, da se dostojno vedete. Imamo tolmačenje v vse uradne Eh, jezike, razne stonščine, zato ker nimamo tu eh, nikogar, sicer pa eh, tudi ni švedščine, litavščine, litvanščine. Vsi drugi jeziki pa so tukaj. V teku do pol dneva se nam je želel pridružiti tudi poljski minister za šport, to se mi zdi čudovito, zaradi tega, eh, ker se bo danes ministrski svet eh, popovdan ukvarjal za temo športa, zato je zelo dobro, da tisti, ki bo tam eh, sedel in ki bo čez nekaj časa imel predsedstvo, da tudi od nas dobi nekatere spodbude. Ko bo prišel, ga bomo prijazno pozdravili, zaenkrat ga še nisem opazila. Eh, vse kolegice in kolege pozivam, da storijo to, če se še niso napravili. Namreč, da eh, izberejo nagrado Lux. Eh, prosim vas, ne samo vas, ampak vsaj še pet kolegic in kolegov okrog vas, da jih pozovete, da se udeležijo predaje te nagrade. Če bo ta nagrada še naprej trajno obstajala, je odvisno od nas. Če bomo imeli probleme, če ne bomo eh, znali izbrati, eh, potem eh, bo to ustrezano tistim kolegom, ki so proti. Včeraj sem bila v Münchnu, v nedeljo v Berlinu in v parlamentu so predvajali tri dni eh, te filme. Interes je bil zelo velik. Eh, našli smo ljudje, ki nikoli niso imeli interesa do Evropskega parlamenta, eh, ki so veseli in presenečeni, da poskušamo s pomočjo te ideje pod naslavljanja najti večjo razširjeno za evropske filme. To je dejansko samo uh, Eh, kapljica v morje, vendar pa je kapljica in mnogi drugi ne počenjajo prav nič in zato prisrčno prosim vse eh, prisotne kolegice in kolege. Vi morate sami izbirati, voliti in vsaj eh, pet kolegic in kolegov v vaši okolici pripraviti do tega. Prosim, ne pustite me na cedilu. Eh, skratka, počutim se, kot da bi beračila, pa od tega sploh nič nimam. Delam reklamo za čudovito zadevo. Eh, tudi tisti eh, kolegi, ki so tukaj za mizo, samo en je volil, ti nisi volil, ti, no se upravičujem, Lotar je volil. To je bilo to. Drugič pa vam najavljam, da bom naslednji torek v Štrasburgu gledališka predstava v parlamentu nima nič še opraviti za to predhodno zadevo. Eh, in sicer bo to eh, Jean Theater Public v Štrasburu, ki imajo festival in v torek ob 13. Eh, uri bodo igrali v kafeteriji. To so mladi študentje, ki so se zbrali skupaj, ki delajo na tem festivalu in ki nas bodo počastili v torek eh, opovdne s svojim obiskom v parlamentu v Štrasburu in bodo nekaj eh, oprizorili. Dobili boste vabilo in prosim vas, da eh, pridete mimo in da se morda tam zastavite za 20 minut in da prijazno in prisrčno ploskate. Preden gremo na dnevni red, no danes imamo temo, ki se ukvarja s športom in to je zelo pomembno, kajti poleg mene sedi človek, Eh, ki se že leta ukvarja s tem, šport eh, nam svetuje, eh, nam pomaga. Jürgen Dithart, to je zadnji sestanek z nami. To je zelo žalostno, moram reči, kajti če človek izgublja tako dobre močino, on nas ne zapušča kar tako, tudi odpustili ga ne bomo, samo napredoval bo. In Včasih je dobro, da tudi pride do take menjave, da se ljudje Eh, naredijo, ker če preveč dolgo sedijo na enem in istem mestu, se to lahko zgodi tako kot nam. No, Jürgen, res si toliko napravil v športu, da ne vemo, če te bomo res lahko ustrezno nadomestili. Ne želim sicer prizadeti naslednice in naslednika, ampak to je področje, eh, na katerega se je potrebno dejansko privaditi. Tu si zelo veliko naredil. Eh, te razprave ne bi bile take, tudi še preden sem bila predsedujoča temu odboru. Skratka, v imenu vseh članov članu odbora, si Jurgenu Ditru, prisrčno zahvaljujem in mislim, da mu moramo zaploskati. So. Tako, sedaj pa gremo na delo. In sicer imamo uh, zelo pomembno glasovanje uh, Švica, ki nam je tako prijazno naklonjena. Skratka, Švica uh, Eh, ki leži sredi Evropske unije in še vedno ni članica, eh, zelo veliko z nami sodeluje. V programu Mladi v akciji Youth in Action in v programu vseživljenjskega učenja želi Švica z nami sodelovati. Veste, da to sodelovanje ni brezplačno, nudimo vse naše inštrumente, eh, posod so vrata odprta, ampak treba je plačati. Tako kot plačujemo mi vsi, eh, kot udeleženci v programu, mi smo člani Evropske unije eh, in to je stvar našega proračuna. Švica mora zato prevzeti svoj delež pri tem. In mi moramo danes eh, po lizbonski eh, pogodbi o tem glasovati. Svet nas mora vprašati. Eh, ali se strinjamo z pristopom Švice k temu programu. Mi smo srečni, da se Švici zdi to v redu. Eh, to je za mlade ljudi v Švici enako pomembno kot za nas in zato upamo, da eh, bo Švica na ta način morda našla tudi pot v Evropsko unijo. Kajti ekonomsko gledano je že skoraj da tu in. Dobro. E, sedaj prehajamo na glasovanje. Zahteva se samo eno samo glasovanje. E, mislim, da ne potrebujemo naših kartic, kajti verjetno ne boste prav različno glasovali, kdo je za pristop Švice k tem programom. Hvala, kdo je proti. Nihče se je kdo zdržal. No, že glasujem, že glasujem vzdržani nihče, enoglasno sprejeto. E, pozdravljamo Švico v tem programu. Tako. Tako, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, sedaj prehajamo na javno predstavitev prihodna evropska politika na področju športa. Krasno se sliši. E, veste, no, spomnili se boste, da smo pred e, kratkim kratkim časom dobili študijo na temo evropske športne politike in kaj nam prinaša nova pogodba, katere možnosti so s tem povezane. E, ta študija nas je postavila nazaj na realna tla, namreč, da sploh ni tako grozno veliko možnosti z e, tem novim besedilom v e, pogodbi. Eh, še prednji je to bilo zapisano v pogodbi, smo eh, že imeli Evropsko leto eh, vzgoje na področju športa. To je bila čudovita zadeva z mnogimi dobrimi zamislimi, best practices, še danes se jih lahko uporablja oziroma naj bi se jih uporabljalo. Imeli smo tudi belo knjigo komisije, naš takratni kolega Mauro Matis je delal na tem, imamo celo proračunsko vrstico za pospeševanje ukrepov na področju športa. No, dobro. E, problem je ta, da smo pač videli, kar smo videli na zadnjem sestanku, e, ko je bila predstavljena ta študija e, da ne moremo prav preveč posegati po tem členu, ko gre za ukrepe, za katere nas prosi eh, svet športa. Poleti tega leta, torej zgodaj poleti, eh, Eh, smo komisiji in svetu postavili vprašanje eh, na temo player agents in odgovora še nismo dobili. Bolj ali manj. Skratka, nismo še dobili pravega odgovora. Morda bomo danes od gospoda Polgerja dobili kakšna mik v tej smeri. Eh, s tem členom, no kako naj rečem, smo zbudili pričakovanja in korak za korakom eh, zdaj prihajajo eh, razočaranja. No, na preteklem eh, sestanku smo slišali, to smo razumeli, da do naslednjega programskega obdobja ne moremo izvajati novega eh, športnega programa zaradi pomankanja mase. To smo sicer razumeli, ampak eh, to nas je kljub temu zelo razočaralo. Eh, če tudi ni programa do leta 2013, upam, da bodo sprejeti ukrepi, ki bodo presegali to, kar smo do sedaj lahko izvajali na tem področju. Prav tako smo pozorili na to, da torej nisem prepričana, da bodo po letu 2013 sploh še imeli vse programe, ki smo jih imeli, če se ne bomo za nje borili. Še enkrat bom ponovila to, kar doživljamo sedaj v razpravi o proračunu. No, lahko rečem, da eh, to kaže, na kateri strani so nekatere dežele v Evropski uniji. Eh, upam, da. se ne bodo uresničile eh, ideje tistih, ki bi se omejili samo na free trade. Skratka, moramo se boriti za program, eh, boriti se bomo morali tudi za naš kulturni program. Eh, to vse še ni urejeno, zato razmišljajmo že eh, sedaj o tem. Zato me tako veseli, da bo danes zasedal svet športnih ministrov in mislim, da nekje v temi gori lučka in upam, Eh, da bo tudi kasneje na svetu ministrov, v Koreperju in v skupinah na visoki ravni eh, prevladovalo mnenje, da potrebujemo športno politiko. In eh, danes upam, da bomo za našo razpravo lahko še podali spodbudo za svet ministrov. In zato je zelo pomembno, da ta predstavitev poteka prav na današnji dan. Pozdravljam naše strokovnjake, imamo predstavnika komisije Gregorija eh, Polgarja, eh, ki prihaja eh, iz direkcije IAC, tam je odgovorn za šport. Prav tako smo veseli, da je prišel Patrick Hickey, predsednik Evropskega olimpijskega komiteja. Eh, potem je tu William eh, Gajar iz OEFE, imamo predsednika Mednarodne športne in kulturne zveze eh, Morgan Skirkebaj. profesorja Mišela Kolučija, z, verjetno gre za gospod Mišel Koluči, za Univerze Tilburg, ne, se upravičuje predsedujoča, gre za gospoda Kolučija, ki je profesor um, mednarodnega in evropskega športnega prava. Skratka, Mikele, sem pravilno izgovorila. Mikele Koloči, pravi predsedujoča, veseli me, da ste vsi tukaj, predlagam naslednji postopek. Zdaj bomo poslušali gospoda Polgarja z komisije, na to pa eh, bomo poslušali prispevke strokovnjakov, eh, potem bodo naše kolegice in kolegi postavljali vprašanja, dajali eh, komentarje na to bomo komisiji in strokovnjakom dali še enkrat možnost za odgovore eh, in eh, potem eh, pa bomo poslušali tudi belgijsko predsedstvo za to, da bo šlo dobro opremljeno na popodansko konferenco. Zelo stroga bom, kar zadeva časovno razporeditev. Ne želim biti nevljudna, pred bom potrkala za kladivcem, bom dala znak, da boste vedeli, da bo udarilo kladivo. Gospod Polgar, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Dobro jutro vsem skupaj. Veseli me, da sem znova v vašem odboru v svoji novi funkciji. Sedaj sem eh, direktor Generalne direkcije za mladino in šport. Sedaj smo v času po sprejeti Lizbonske pogodbe, imamo posebne pristojnosti za šport to je torej dopolnilna eh, podpora. Eh, spodbujali bomo šport na ravni na osnovi člena 165, s tem lahko dodamo dodano uh, vrednost športu, pa tudi evropskim uh, družbenim uh, ambicijam, v, torej to vse v okviru strategije EU 2020 in želimo spodbujati šport v EU. Prvi korak pri izvajanju te nove določbe je to, da bo komisija kmalo sprejela sporočilo s predlogi za razvoj evropske dimenzije v športu vključno s konkretnimi dejavnostmi. In to sporočilo bomo naslovili na svet in na Evropski parlament. Kar zadeva samo osebino tega sporočila, eh, podarili bomo pomen športa in aktivnega preživljanja prostega časa, zato da dosežemo cilje strategije EU 2020, da bomo eh, torej dosegli stranostno rast, eh, da bomo zmanjšali brezposelnost in povečali socialno vključenost. Ključno sporočilo je to, da imamo evropsko dimenzijo športa in da tudi pri tem upoštevamo specifično naravo športa. Pri samem izvajanju bo sporočilo zaželelo okrepljeno sodelovanje z državami članicami, svetom in parlamentom, seveda pa tudi z športnim gibanjem. Sporočilo bo temeljilo na, na beli knjigi o športu iz leta 1997, uh, eh, akcijskem načrtu Pjera de Kubertana. Predlagali bomo konkretne dejavnosti, ki bodo odražale želje deležnikov, in seveda bomo potem popolnoma upoštevali pogodbo. Z drugimi besedami, ta agenda bo dopolnjevala dejavnosti na nacionalni ravni, zlasti tam, kjer EU lahko doda dodano vrednost. To bomo naredili na več načinov. Naj, na hitro uh, naštejem. Obravnavali bomo uh, več čez nacionalne dimenzije športa, uh, S tem bomo skušali prispevati k strategiji EU 2020, podpirati in dopolnjevati dejavnosti držav članic, ko gre za izzive v zvezi s športom. Skušali bomo okrepiti poda bazo podatkov v zvezi s športom. O, omogočili bomo platformo za izmenjavo in dialog med deležniki na področju športa, izmenjavo najboljših praks, ustvarjanje mrež in prispevanje k širjenju znanja o evropski zakonodaji na področju športa. To je torej dodana vrednost naših dejavnosti. Skratka, predlagali bomo to, da se uh, vključi socialna vključenost v povezavi s športom, tudi vključno s tistimi, ki imajo težave. Poleg tega bomo vključili uh, vprašanje dvojnih karier eh, pod narekovaj za mlade eh, profesionalne športnike. In poleg tega bomo tudi upoštevali eh, oblikovanje evropskih kvalifikacij. Tretja tema spodbujanje zdravja preko fizične dejavnosti, to je seveda ključno, ključnega pomena za, za zdravje našega delovnega ljudstva in seveda tudi za zdravje našega socialnega sistema. Poleg tega bomo spodbujali boj proti dopingu, eh, spodbujali bomo torej fizično in moralno poštenost. Potem se bomo borili tudi proti nasilju med eh, navijači. Potem bomo obravnavali vprašanje financiranja eh, športa, pa tudi recimo vprašanje intelektualnih pravic igr na srečo in tako naprej. Spodbujali bomo tudi športne strukture s pomočjo evropskih skladov, spodbujali bomo prost pritok športnikov in skrbeli bomo za, za poštenost pristava Eh, in seveda poskrbimo za evropski socialni dialog v športnem sektorju. Prihodno leto bo leto prostovoljstva, zato bomo tudi vključili prostovoljstvo v športu. Sporočilo bo torej pokrivalo široko področje, vendar šport sam po sebi pokriva široko področje in veseli nas, da bomo slišali eh, od parlamenta, kakšne naj bodo prioritete za naše sporočilo. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod Polger. Zdaj nadaljujem z gospodom Hikim iz Evropskega olimpijskega komiteja. Gospod Hiki, izvolite. Spoštovani člani Evropskega parlamenta, Daj, kolegice in kolegi, dragi prijatelji. Počaščen sem, da lahko danes odelijem na javni razpravi, kjer jo organizira Evropski parlament in odbor za kulturo in izobraževanje. Hvala za to priložnost. Danes govorim kot predsednik Evropskega olimpijskega komiteja, vendar pa sem tudi predsednik Evropskega sveta Irske in član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Večino svojega življenja sem vsega, deloval v športu na vseh ravneh, od lokalne do mednarodne dimenzije športa, kot predsednik Evropskega komiteja. Sledim dvema pristopoma, ki se dopolnjujeta v športu in bosta upajmo zanimiva za Evropski parlament in Evropsko unijo. Evropski olimpijski komitej, kdo smo? Naj vam nekaj povem o EOC-u, ustanovljenjem leta 65 športna organizacija, ki danes predstavlja 40 olimpijskih komitejev. Predstavljamo olimpijske igre v Evropi, tudi organiziramo Evropski eh, mladinski eh, festival za mlade atlete iz 49 eh, članskih držav. To je zelo uspešna prireditev v Evropi. To priložnost bi izkoristil da se zahvalimo Evropskemu parlamentu za finančno podporo za igre na Finskem, v Tamperi in v Liberacijem na Polskem naslednje leto. To je izjemni izkaz partnerstva in sodelovanja med olimpijskim gibanjem in Evropsko unijo in odličen način za spodbujanje športa v Evropi. Če govorimo o odnosu z Evropsko unijo, je naš odbor od februarja 2009 spostavil stano predstavništvo v Bruslju, sedež pa imamo v Rimu. Poleg uradnega imena ima naša pisarna nalogo predstavljati Evropske olimpijske komiteje in še 19 ostalih eh, športnih organizacij v Evropski uniji. Namen pisarne je, da vzpostavlja odnose z evropskimi institucijami in eh, varuje interese svojih članov ter s tem prispeva k boljši politiki eh, športa v Evropski uniji. To sodelovanje se dogaja že desetletje. Nismo še začeli razmišljati o Lizbonski pogodbi 1. decembra 2009, ko se je začela veljati že leta 2003-2004, smo se s tem okvarjali, ko se je pripravljala Evropska konvencija za Evropsko ostajamo. Športne organizacije so potem v veliki večini podprle Lizbonsko pogodbo, podprli smo tudi referenco o športu v Lizbonski pogodbi, ko so to sprejeli šefi vlad oktobra 2007 po objavi bele knjige o športu Evropske unije. Kar zadeva pričakovanje, se spomnim kampanje Evropske komisije takrat z naslovom Evropa in šport, eh, usklajevanje interesov in pričakovanj. To se je potem eh, zapisalo v eh, beli knjigi o športu. To je tudi razlog, da smo se zgodaj že pripravili pomagati Evropski uniji na področju športa pri njenih novih pristojnostih. Novembra 2008 smo sodelovali na Evropskem športnem forumu. Športne organizacije potrebujejo Evropsko unijo zato, da se skupno lotijo skupnih izzivov, kot so nezakonite stave, spodbujanje, zaščite mladih eh, športnikov in zaščito mladoletnikov, ki prihajajo v Evropo. Specifična narava športo, športa je bila vedno nekaj, za kar smo se zauzemali z komisarjem Figlom, smo se srečali eh, v letu 2009. Takoj po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe smo vzpostavili skupno stališče športnega gibanja in olimpijskih eh, komitejev glede delovanja Evropske unije na področju športa kar smo potem predložili evropskim institucijam in državam članicam januarja 2010. Eh, skupno stališče evropskih organizacij je nakratko povedano naslednje, omenil bom nekaj elementov. Specifična narava športa, ki se spodbuja v Lizbonski pogodbi, mora biti menik eh, oziroma temelj evropske politike na področju športa. Evropska športna politika je potekala samo na osnovi um, sodne prakse Evropskega sodišča, zato bi morali omogočiti evropskim institucijam, da preidejo samo uporabo sodne prakse na področju športa. Tukaj je treba spostaviti novo pristojnost Evropske unije. Specifična narava športa je nekaj, kar nekaj pomeni. Deklaracija o športu ki je pri peta k sklepom sveta decembra 2009. Tam piše, da bi morali upoštevati specifično naravo športa, ne le ekonomsko razsežnost športa. Evropske institucije, Evropski parlament, Evropska komisija, svet Evropske skupnosti ima za belo knjigo dovolj, da nadaljuje in spodbuja nač izvajanje načel iz 165. člena pogodbe. Vsi imajo pravico določati svoje športne organizacije. Lizbonsko pogodbo bi morali uporabiti za varovanje razširjene športne strukture in športnih pravil, ki že obstajajo. Lizbonska pogodba omogoča uskladitev športnih struktur in organizacij in omogoča tudi nov finančni program za podporo šporu. Nekoliko pa me skrbijo izjave Evropske komisije v zadnjem času, ki kaže na pomanjkanje ambicij in to je velik korak nazaj. Evropski športni program je osnovna pobuda in spodbuda, ki jo lahko spreme Evropska unija za napredovanje v športu. Gospod Hiki, opravičujem se, imate na voljo samo pet minut, ste jih pa porabili deset, žal mi je, moramo nadaljevati. We'll športni ministri bodo, upajmo, sprijeli rezolucijo, v kateri ne bo samo zapisan bla bla. To je bil pomemben stavek. Hvala lepa. Gospod William Gajah. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje poslanci. Gospe in gospodje, hvala, da ste mi izkazali čas, da ste me povabili, da pridem na vaš odbor v imenu UEFE e in ETS-a. Evropskega združenja za ekipne športe. Malce paradoksalno je, da ko govorimo o evropski politiki za šport in ko je šport prvič eksplicitno pristojnost evropskih inštitucij, da pozabimo omeniti to, kar je temeljna značilnost športa na našem kontinentu in v naši uniji in sicer evropski športni model. Zakaj je pomembno, da je evropski športni model pri, priznan in da dobi potrdilo evropskih inštitucij? Odgovor je preprost. Gre za solidaren in reprezentativen model našega kontinenta. Je pa hkrati ta odgovor zapleten, saj je ta model takšen, da vključuje vse uh, eh, nijanse Eh, ki mu dajo posebno značilnost, značilnost evropskega športa. Solidaren in reprezentativen. To sta dve značilnosti evropskega športnega modela. Evropski šport je celota. Schema, za schematično ga ponovadi predstavljamo z piramido in osno, osnova je predstavlja desetine milijonov športnikov, ki predstavljajo bogatstvo našega gibanja. Potem imamo različne nivoje, piramide, ki predstavljajo lokalne, regionalne in državne ravni in to vključuje torej šport, rekreativni šport, šport ki se, s katerim se množično rekreativno ukvarjamo, šport otrok in tako naprej. Više, ko gremo po piramidi, bolj se zadeve diferencira, diferencirajo in, in vedno bolj gre za tekmovalni šport in vedno manj za rekreativni šport. Rekreativni šport se omika profesionalnemu športu in ne gre več le za strast, temveč za kariero. Na vseh nivojih se eh, v ekipnih športih klubi eh, delijo na različne združenja in te, ta združenja imajo vodstvo, ki se ga demokratično izvoli. V vseh športih elita predstavlja le en odstotek vseh tistih, ki se ukvarjajo s tem športom. Po zaslugi finančne solidarnosti, ki je stična točka evropskega športnega modela, je ta elita eh, zelo uspešna s pomočjo eh, prostovoljstva prostanka tega športnega gibanja. Ta solidarnost je vertikalna na državni ravni, vsak profesionalni sektor, vsake države, vsake federaciji torej eh, financira šport. Recimo v uh, nogometu je tako, da UEFA zbira denar iz 53 nacionalnih federacij. S tem se subvencionira tiste, ki imajo manj sredstev. In pri špo, Evropskem športnem delu gre za sistem, ki gre onkraj ločnice rekreativni poklicni šport. Te, ta ločnica seveda ni t, eh, t, eh, fiksno določena in to se vedno znova spreminja. V nogometu pa tudi v drugih ekipnih športih je tako, da je le malo eh, klubov, ki ima, ima le eno ločnico in ki, ima, in ki je imel le en statut v celi svoji zgodovini. Kot je povedal predsednik UEFE uh, Michel Platini, je evropski športni model uh, takšen, da temelji na, solidar, na solidarnosti in na hierarhični mobilnosti in je nekaj posebnega in nekaj posebej evropskega. Bilo bi egoistično, če bi eh, uničili ta model solidarnosti, kot včasih vidimo, da se zgodi, da nekdo uh, torej se poda v beg zaradi financ. In moramo se upreti takšnim uh, skušnjavam, ki uh, škodijo naši prihodnosti, prihodnosti naše mladine in naše evropske identitete. Vaš odbor je eh, pristojen za eh, šport in upam, da vam bo uspelo, da bomo skupaj ohranili evropski športni model in te priložnosti ne smemo zamuditi. Hvala. Merci beaucoup. Hvala. Hvala. Še zlasti zato, ker ste se držali svojega časa. Vendar tudi vsebina je bila zelo zanimiva, seveda. Mednarodno športno in kulturno združenje, gospod Kirkbine. Hvala lepa za povabilo. Vem, da imam samo pet minut na voljo, zato takoj prehajam na svojo nalogo, na svojo predstavitev. Člen v Lizbonski pogodbi 165 je za nas eh, znak eh, za spodbudo športu in fizično aktivnost in odpira poti za evropske vizije. Eh, Seveda se s tem ne odpirajo vsa vrata za šport, ampak eh, odpirajo se vrata za ambicije, politične vizije in to lahko neposredno vpliva na evropske državljane. Evropa je v zadnjih eh, desetletjih eh, razvijala po potrebe oziroma preverjala potrebe, preference prebivalstva glede športa, tako da imamo dobro osnovo za politično aktivnost, vendar pa se moramo odpovedati in pozabiti na mite in napačno razumevanje športnega sektorja. Spostaviti je treba novo znanje, ki temelji na dejstvih. Ustrezna zauzetost Evropske unitve unije je pri vzpostavitvi vizije, ki bodo upoštevali interese deležnikov z različnih področji, ne samo športnega sektorja. Na ta način bomo dosegli več državljanov in tudi vključili več eh, sredstev. Ukvarjati se moramo z skupno vizijo, ki naj bi bila 100 milijonov državljanov več eh, v fizični aktivnosti do leta 2020 details with this vision, I would like to make a very brief In tukaj bi predstavil realnost, kar zadeva šport in fizično aktivnost v Evropski uniji. 200 milijonov ali 40 odstotkov vseh evropejcev eh, menijo, da redno vadijo in se ukvarjajo športno aktivnostjo. 34 odstotkov vseh evropejcev pa je neaktivnih oziroma se redko ukvarjajo s fizično aktivnostjo. 70 milijonov evropejcev je vključenih v športne klube, ena tretjina, 130 milijonov evropejcev pa se z športom in fizično aktivnostjo ukvarja nekje druge. Kje? Kakšne so preference glede fizične aktivnosti v parkih, v naravi? 48 odstotkov, 30 odstotkov v fitness centrih, v klubih. Upoštevati pa je treba tudi, da če prav je nogomet zelo vidna športna aktivnost, je najljubša aktivnost tek, plavanje, eh, sprehajanje. Zakaj? Zaradi tega, ker se želimo sproščati in se zabavati. In to so interesi evropejcev današnjega dne. Poglejmo si to, kar sem, kar sem povedal prej. To je piramidni model, da poznate in naj bi prikazal, kako deluje športni sistem danes. Piramidni model pa ne odraža realnosti športa danes, zaradi tega, ker osnova piramide ni več enaka kot pred 20 leti. Imamo nekaj osnovnih stebrov, ne bom se spuščal podrobnosti, ampak tukaj imamo finančno solidarnost, marketinški ukrepi. finančna solidarnost se pogosto razume tako, da elitni športi dajajo bazi svoj denar. Če pa si pogledate, kakšni so finančni tokovi, gre vse v nasprotno smer. V večini organizacij zaradi strukture članarin in financiranja posameznikov, kar je bistveno draže kot financiranje celotnega članstva, tako da je finančni tok od baze na vzgor. Kar zadeva marketinške povezave, elita naj bi spodbujala bazni šport, tako da bi bilo več ljudi športno aktivnih, vendar pa ni nobenih znakov tega, da bi velike prireditve povečevali udeležbo ljudi v športu. Lahko bi se povečalo udeležba ljudi, neaktivnih ljudi, ki bi postali bolj aktivni, vendar pa je to bistveno bolj kompleksni proces, eh, kot je razpoznavnost velikih eh, športnih zvest. Če se vrnem na vizijo, moram se upravičiti, ker sem, sem prinesel nekega pomočnika, ki vam bo pokazal in ilustriral moje argumente. I brought five teddy bears today to illustrate prinesel sem pet medvedkov, ki bodo prikazali situacijo v Evropi. Pet malih medvedkov, vsak eh, predstavlja 100 milijonov evropejcev. Danes imamo 40 odstotkov aktivnega prebivalstva in 30, eh, ki niso tako aktivni. Ta tukaj ve, da je to nevarno, ve, da je fizična neaktivnost nekaj, kar vodi v bolezen in smrt, zato je naš skupni interes, da tega neaktivnega zamenjamo z aktivnim medvedkom in tako bomo dobili ponovno 100 milijonov aktivnih prebivalcev v Evropi. Hvala lepa. Teacher, because, uh... Lahko bi bili učitelj, glede na to, kako uporabljate instrumente. To uporabljamo običajno učitelji. Hvala lepa. Gospod Mikele Koluči iz Univerze Tilburg, profesor mednarodnega in evropskega športnega prava. All, Hvala, se opravičujem, ker nisem prinesel medvedko, sem pa pri, pripeljal sabo študente iz cele Evrope. Zadnja vrsta v dvorani so torej študentje. Če želimo govoriti, če želimo sanjati o prihodni športni politiki Evrope, se moramo vprašati nekaj temeljnih vprašanj. Prvo, zelo preprosto vprašanje, kdo lahko stori kaj? Kdo lahko kaj stori? In odgovor, odgovor je v pogodbi. V pogodbi v členu 165. Kakšna je prava oznaka evropskega ukrepanja v športu? Odgovor je v pogodbi. Koordinacija. Podpora. Kaj to pomeni? To preprosto pomeni, da vodenje in upravljanje v športu ostaja pristojnost držav članic po eni strani, športne federacije pa so tu tudi vključene po drugi strani. Zelo preprosto. Pravo vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je, kaj delajo in kaj lahko storijo eh, športni deležniki institucije EU in katere institucije? Vsi vemo, študije obstajajo, da želijo dve stvari. Prvič pravno gotovost in drugič priznavanje specifetnik kot pravnik dvomim o obstoju pravne varnosti. Zakaj? Zato, ko imamo nek neko pravilo, ga treba izvajati. Moramo ga tudi tolmačiti. In kdo lahko tolmači to predpisi? Mikele Koluči? Ne. Vi? Ne. Evropska komisija? Ne. To je Evropsko sodišče. Kaj pomeni specifika? Ali mi lahko predstavite svojo enotno definicijo specifike? Ne prvi, ki vam je dal definicijo specifike športe, je bila bila knjiga Komisije športov. In uh, vsi govorimo o tem, od sodbe o Bosmanu naprej in o primeru Medine, govorimo o tem vprašanju, vendar šele uh, Bele knjige Evropske komisije dala odgovor na to, kaj je specifika. Potem je to bilo zapisano v Lizbonski pogodbi in e, Evropski olimpijsko združenje in športnike so se so dali svojo lastno definicijo specifike. In še enkrat ponavljam, kaj to pomeni? Vsi jaz sem specifičen, vi ste specifičen, vsi ste specifični. Kaj so potencijal evropskega delovanja. Ne bom šel v podrobnosti, saj mislim, da je že eh, direktor, generalni direktor Evropske komisije dal številne odgovore. Gospod predsedujoča, če dovolite, ne strinjam se z razočaranjem, o katerem ste govorili uvodoma. Veste, zakaj ne? Ker pogodba nam daje nekaj več kar zadeva šport. Pogodba se sklicuje na šport onkraj svoje ekonomske razsežnosti. Pripravil sem tudi prosojnice, zato da me ne boste nikoli pozabili, nikoli ne boste pozabili mojega imena in mojega obraza. Kakšen je obseg te pogodbe? vključuje tako profesionalne špornike kot rekreativne špornike. Kdo so uh, uh, rekreativni športniki? FIFA pravi, da so rekreativni športniki tisti, ki se ukvarjajo športom za zabavo. Torej, potem ste rekreativni športnik, amater. Uh, pozornost evropskih institucij se mora sedaj preusmeriti oziroma se mora osredotočiti na rekreativne športnike in ne le na poklicne športnike. Imam dva konkretna predloga. Pogodba daje EU možnost, da podpira in koordinira šport. Kako lahko koordiniramo nekaj oziroma nekoga? Kako lahko jaz koordiniram vas, če ne poznam vaših zmogljivosti? Evropska unija lahko koordinira športno gibanje le, če imamo nekaj, če mor bi dejal Evropski eh, observatorij ali pa agencijo za šport in ta potrebuje tri cilje. Prvič, zbirati informacije u vsaki državi članici, u svake federaciji. Kaj je rekreativec v Italiji ni nujno enako temu, kar je nek rekreativec v Nemčiji ali v Belgiji ali na Danskem recimo nogometno združenje v Italiji ima neko drugo uh, definicijo glede dopinga, morda imamo neko drugo uh, definicijo kot recimo na švedskem. Skratka, moramo dobiti informacije, moramo videti, kakšne so uh, razlike in moramo si izmenjavati najboljše prakse. In še drug predlog, ki, ki vam ga dam, ne kot. Bo, kot profesor, ne kot športnik, temveč kot Erasmus. Sam sem bil in sem še vedno Erasmus študent in tu imam sabo um, uh, Erasmus študente. Kaj je najbolj uspešnih programov v EU? Erasmus, dva milijona študentov se seli iz ene države v drugo in tam študira nekaj časa. Zakaj ne bi nekaj podobnega um, imeli za rekreativne športnike? Zakaj ne bi se šel nekdo zabavati v neko drugo državo? Zakaj ne razmišljamo o prostovoljcih? Lahko bi organizirali neke dogodke. To ni nič novega, to smo že imeli v eh, sklepih eh, predsednika iz leta 1984. Mislim, da Evropa potrebuje vrednote in šport mora biti temeljni instrument za evropsko identiteto. In hvala mojim študentom, ki so se danes zjutraj zelo zgodaj zbudili, zato so prišli sem. grazie signor Calucci. I, I express my dis Hvala lepa, gospod Kolucci. Eh, Izrazila sem svoje razočaranje, vendar pa mi verjemite, 21 let sem že tukaj, še vedno pa sem optimistična. Sredi 90-ih eh, smo imeli športno poročilo in eden od ciljev je bil, da bi šport vključili v pogodbo. Zato je potreben čas. Ampak eh, to se je zgodilo. Skratka, nisem frustrirana, moram pa povedati, da smo lahko razočarani, ko poslušamo, kaj se kaj lahko eh, zakonsko in v realnosti naredimo na področju športa. Če to uporabimo kot instrument, je to v redu, vendar mora zatem biti ustrezna volja. Ne problem komisije. Komisija ima svojo voljo, ampak eh, problemi so z drugimi. Hvala lepa, torej vprašanja in komentarji članov. Prva je gospa Boskurt. Eh, eh, hvala, gospa predsedojoča. Imam vprašanje za eh, komisijo, za gospoda Polgerja v zvezi z protidopinško politiko. To je konec koncev tudi del sporočila na protidopinškem področju ni prav veliko sprememb, še ni formalnega sporazuma. Skratka, podatki se še vedno posredujejo Kanadi, ne da bi imeli zagotovila za varstvo podatkov. In še vedno ni nikakršnih zagotovil, da podatki ne bodo posredovani naprej tretjim državam ali zonanjim. Sedaj imamo skupino za nadzor, ki naj bi se s tem ukvarjala. Vprašanje pa je, eh, ali dejansko države članice dobivajo povratne informacije, ali je upoštevan kodeks. To je pomembno vprašanje vprašanje. Skratka, imamo vprašanje za komisijo. Kakšno vlogo igra komisija v zvezi z predelavo protidopinškega kodeksa in a, kako lahko drugi organi bolje vplivajo a, e, ali e, je mogoče zagoviti boljšo koordinacijo in kako bo komisija zagotovila a, e, kontinuiteto teto na tem področju in uh, kako ko eh, želi komisija ukrepati pri kršitvi kodeksa. Skratka, mi želimo oči šport eh, brez dopinga, treba pa se držati pravic. Fisas. Gospod Fisas. Hvala, gospa predsedujoča. In hvala vsem govorcem. Mislim, da so predstavili zelo zanimive zadeve. Gospodo Hikiju bi povedal, da sem ga spoznal, ko sem bil sam predsednik olimpijskega odbora v Španiji. In mislim, da določena vprašanja, ki sem jih imel, so že dobila svoj odgovor v predstavitvah. Obstaja določena kontradikcija med tem, kaj piše v členu 165. Tam govorimo predvsem o baznem rekreativnem športu in, govorimo, in govori se zlasti o politikah, ki naj jih izvaja države članice oziroma celo regije. Ko se združujem oziroma ko se družim z športnimi deležniki, Eh, slišim, da si želijo nekaj drugega, da si želijo koordinacijo strani komisije. Saj so to teme, ki so za nje res pomembne. Mislim, da je ravno koordinacija ključnega pomena, v katerih temah nimamo odgovorov, recimo, ko gre za prost pretok igralcev, ko gre za stave, ko gre za priznavanje um, nazivov, trenerjev in tako naprej. Skratka, potrebujemo neko skupno zakonodajo na številnih temah. To je tisto, kar potrebujemo. Recimo boj proti to dopingu, boj proti diskriminaciji. Številne teme so, ki morda niso vključene v člen 165, vendar bi vseeno morda lahko na osnovniki drugih pristojnosti na osnovi drugih členov našli možnost koordinacije in da bi lahko nekaj storili glede njih. Moramo narediti neko gesto, s katero bi pokazali uh, evropsko tradicijo športa. Recimo, pomislimo uh, na to, kako uspešne so evropske moštva na določenih tekmovanjih. Recimo, Eh, številni so sledili evropskim uh, igralcem golfa, ki so premagali američane. Zakaj recimo ne pripeljamo zmagovalcev takšnih tekmovanj v parlament, na naš odbor recimo? Mislim, da bi to bila dobra gesta v povezavi z odločitvami, ki jih sprejemamo. Mislim, da moramo biti uh, mi kot odbor korajžni. Res je, da imamo neke določene pravne omejitve, vendar morda bi lahko šli preko tih meja, tako da bomo dejansko upravičili uh, eh, dejavnosti v, na področju športa. Hvala, gospod Kelly. Uh, first of all, I'd like to thank uh, the speakers. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem govornikom. Pomembno je, da danes vodimo razpravo o bodočnosti evropske športne politike. Zdi se, da so nekateri precej skeptični. Gospod Hiki je dejal, da obstaja nevarnost, da bomo samo nekaj blabljali in ne sprejeli nič konkretnega. Komisija je omenjala, kaj lahko oziroma kaj bo vključila v svoje sporočilo. Tukaj je nevarnost, da bomo končali brez, da bi kaj naredili. Zato bi se morali izbrati določena področja in tam ustrezno delovati. 100 milijonov ljudi bolj aktivnih do leta 2020, to je konkretni cilj, s tem se lahko vsi strinjamo. In to bo prineslo velike prednosti na vseh področjih življenja, od zdravja preko športa, in tako naprej. In to se dobro sklada z našimi cilji v strategiji 2020. Današnja razprava o popoštevanju velikih je težav, da mnoge države ne podpisujejo pisne izjave, ne podpišejo pisne izjave o športu, je zanimiva, kajti potem ko smo toliko podarka na naš šport dali v Lizbonsko pogodbo in našo politiko, povečali pričakovanja, kot je gospod Hiki povedal. Če potem še mi tukaj ne moremo dobiti dovolj članov, ki bi podpisali deklaracijo, potem je to zelo negativen signal. Upajmo, da bomo na naslednjem plenarnem zasedanju, naslednji teden v Štrasburu, dobili dovolj naših članov, ki bodo podpisali deklaracijo. In še nekaj k Erasmusu za šport pred 14 meseci je bilo to zapisano v članku, ki je zanimiv. Zastaviti se moramo nekaj ciljev, jih izpolniti in s tem bomo že veliko naredili. Hvala. Dragi kolegi, naj povdarim, da je vprašanje pisne deklaracije nekaj, kar nima zveze z tem odborom. Osebno sem proti proti vsakršnim pisnim deklaracijam. To lahko počnete kje druge, ampak jaz ne maram teh pisnih izjav in prosim, da me ne silite v nekaj, kar noče narediti. Tega nikoli ne bi podpisala. Delam pa na področju športa in za šport vse čas. Torej, ne povdarjajte te pisne izjave kot nekaj tako pomembnega ta izjava ni pomembna. Delo v našem odboru, v drugih skupinah eh, je pomembno, ta pisna izjava pa ni pomembna. Po mojem, s tem zapravljamo uh, čas. Uh, to ni nič proti vam, ampak proti pisni izjavi. Gospa Sorini, gospod Keli, izvolite. Imamo pisno izjavo. In če jih dovolj, je dovolj članov ne bo podpisalo, bomo dali napačno sporočilo. Nihče ne sili nekoga v nič, lahko pa to naredite prostovoljno. Hvala. Torej, še enkrat, pisne deklaracije niso primerno sredstvo za poslance, da delajo politiko. To vedno govorim, zato ničesar ne podpišem. Ampak, če to želite, če imate dovolj časa, to lahko naredite. Gospod Svini. Ja. Gospa predsedujoča, na začetku moram povedati, da me ne navdihuje Lizbonska pogodba. Meni gre za dejansko vprašanje. Na finskem, v skandinavskih državah eh, ima država pomembno vlogo. Eh, se, vendar pa so možnosti, ki jih ima država, omejene. Uh, Eh, inicijative državljanov igrajo veliko pomembnejšo vlogo kot v srednji in južni Evropi, ko gre država lahko še nekoliko dlje in z regulacijo in lahko regulira sredstva na športnem sektorju. Eh, pri nas eh, je zelo veliko dela prostovoljcev, pri nas je to ljudsko gibanje, to športno gibanje je ljudsko gibanje. In Eh, imamo tudi tematsko leto prostovoljstva in mislim, da bi morali ustvariti pogoje, da bi prostovoljstvo bilo bolj priznano. Zato se sprašujem, eh, kako dobro pozna komisija razlike med državami članicami v zvezi s tem vprašanjem v kakšni meri se eh, te razlike priznavajo in spoštujejo in v kakšni meri želijo člani panela tukaj eh, nekaj storiti, eh, da bi v okviru EU spodbujali prostovoljstvo. Hvala, predsedujoča. Želim podpreti to, kar je bilo pravkar povedano. Omenjeni bil člen 165. Gospod Krkebi je o tem spregovoril. Tu obstaja pravzaprav zelo nejasna definicija glede specifičnosti športa. To bi morali rešiti. Komisija je rekla, da se e, to proučuje in v posamičnem primeru se bo to tudi interpretiralo, vendar pa to ni dovolj. Če želimo ustvariti uh, okvir glede pravne varnosti za športni sektor. Pomembno je, da najdemo definicijo, neko politično rešitev, naprimer na ta način, eh, da bi prevzeli definicijo sveta Evrope. To bi bila možnost. Eh, kako komisija to sedaj lahko pospeši, da bi našli politično rešitev za to pravno negotovost. In drugo vprašanje za komisijo. Eh, komisija še vedno eh, ni zdala po inicijative za šport. Športni sektor čaka na to. In glede na govorice so stvari očitno take, da so priprave za leto 2012 in 2013 eh, za športni sektor preložene. To ni dobro, zdaj imamo to pravno podlago, Lizbonsko pogodbo. Eh, gospod eh, Kirkeby je tudi to omenil. Gospod Gajar, kako pa so stvari s to piramido? Mislim, da je to temeljni model, ki bi ga želeli imeti v UEFI. E, ta piramidna struktura se mora skladati za finančnimi tokovi. Postavlja se vprašanje, ali e, bi ta model lahko razširili na področju športa, morda tudi na ravni EU. To se mi zdi zelo dobro kot akcijski model in to bi moralo veljati tudi v prihodnje na vseh športnih sektorjih. Hvala. Ja, Dank, Frau eh, Hvala, gospa predsedujoča. To, kar nam je gospod Polgar povedal čisto na začetku o bodočem sporočilu komisije, zelo jasno kaže na to, eh, kako širok je spektr, s katerim se moramo na področju športa ukvarjati. Eh, problem, s katerim se moramo očitno boriti, je na eni strani, eh, da nimamo sredstev, da bi vse to lahko resničili, zato da bi lahko oblikovali, zasnovali razumne športne programe, s katerimi bi lahko resničili in zajeli vse te čudovite cilje, ki ste jih predstavili eh, glede Evrope 2020. In druga plat je ta, Um, in to je očitno in uh, o tem smo že diskutirali na preteklih sestankih, da ne obstajajo prevelike ambicije na strani komisije, uh, kar zadeva zakonodajni okvir na uh, športnem področju. Uh, in sicer tam, kjer ne bi vzeli za osnovo člena 165, ampak morda druga področja. Dovolite, da še enkrat spomnim na našo zahtevo, ki smo jo <clears throat> postavili komisiji uh, Eh, glede posredovanja na športnem področju. Tu se nahajamo v določenem protislovju. In eh, ne vem, kako naj bi to protislovje rešili, kako naj bi dosegli vse te lepe cilje, ko pa na drugi strani nimamo na voljo ne sredstev, ne zakonodajnih eh, postopkov. In to očitno od nas pričakujejo tudi športna združenja, zato moje vprašanje, gospod Hiki je rekel, da nekako obstaja vtis, da komisija ni prav ambiciozna, kar zadeva ureditev te teme. Zato še enkrat moje vprašanje, kakšna konkretna pričakovanja imajo športna združenja v zvezi z EU športne politike na področju zakonodaje. Uh, Eh, ko pravijo, tu bi pravzaprav morali nekaj storiti. Gospod Koluči je opozoril tudi na posebnosti športa, eh, da eh, tega ni mogoče presojati samo na osnovi konkurenčnega prava. Skratka, vesela bi bila, če dobila nekaj konkretnih odgovorov. Eh, kar zadeva Erasmus, eh, program za šport, kakorkoli pač temu že rečemo. Mislim, da bi bili mi v odboru eh, vsi pripravljeni, da nekaj takega koncipiramo. Mi smo v proračunskih pogajanjih poskušali zagotoviti ustrezna sredstva in mislim, zlasti za nožiče šport bi bilo pomembno da bi tu dobili podporo ne tako v okviru velikih športnih združenj, ampak zadeva množični. Šport, kar zadeva Lizbonsko pogodbo, člen 165 je dejansko relativno nespecifično eh, formuliran. Eh, ampak ravno zato, ker je tako nespecifičen, je to tudi možnost za nas. Eh, mi v tem odporu moramo definirati, kaj želimo početi s tem členom in zato mislim, da moramo to razpravo danes nadaljevati in morda nekoliko bolj razdelati tematska področja, kajti vidimo, da je ta to področje je zelo široko zasnovano, množični šport, eh, doping, profesionalni šport, skratka morda bi v bodoče morali delati nekoliko bolj specifično in mi bi morali to definirati, mi bi morali eh, uporabiti eh, to eh, pogodbo, če nihče eh, drug ne more tega storiti, potem moramo mi povedati, kako si mi tolmačimo ta člen. Hvala, eh, kolega Poris, Polske. Še podziękować wszystkim, wszystkim prelegentom. Eh, želim se zahvaliti vsem predhodnim eh, govornikom. Eh, dejansko športna politika tu ni bila dovolj precizno definirana. Mislim, da je to najpomembnejši izziv za naš odbor, kajti mi smo največji zagovorniki športne politike. Če imamo ta člen 165 v pogodbi, eh, potem lahko sooblikujemo to politiko. Gospod eh, Koluči je govoril o pravni realnosti. Eh, ta člen je zelo široko tolmačil. In mislim, če, ko smo slišali različne športne modele od predhodnih govornikov, zlasti se zahvaljujem gospodu Gajaru, Eh, predstavil je skupen športni model, evropski športni model. Eh, govoril je o množičnem športu, o profesionalnem športu, to je ta model piramide, to je zelo dobra zamisel, zato bi si morali prizadevati kot model evropske športne politike. Eh, seveda bi morali to čimprej definirati in precizirati. Vse to, kar je povedal gospod Polgar, eh, to niso bili cili, to so bili že ideje, kako bi to lahko uresničili. In zato menim, eh, da Eh, nam definicija, ki smo jo našli pri gospodu Kulučiju, daje zelo široke možnosti za implementacijo športne politike. Seveda, mi to politiko lahko samo koordiniramo, kajti uresničevanje je na ravni držav članic, eh, vendar pa eh, bomo mi postavili okvirne pogoje in tu postavljam vprašanje predhodnim govornikom. Morda, če Eh, bomo eh, oblikovali okvir za evropsko športno politiko z modelom piramide. In eh, če bodo države članice poskrbele za implementacijo, mislim, ali mislite, da je to možno? Marko Skorija. Še Marko Skorija. Hvala. Predsedojoča reči moram, da smo tu dejansko imeli zelo zanimivo posvetovanje, tako kar zadeva vsebino, kot tudi način oziroma obliko podajanja. Eh, mislim, da smo slišali različne izjave, eh, vse v povezavi s vprašanjem, kaj naj bi šport eh, pomenil za nas vse. Komisija je seveda omenila tudi različna področja uporabe, naprimer šport za invalide, potem prostovoljstvo. Eh, slišali smo tudi, kakšne so naše pristojnosti in naj bi bile tudi, kar zadeva koordinacijo športnih politik eh, držav članic. Eh, potem je bil opravljen posetek stanja virov, s čim razpolagamo, kaj nam bo na voljo v naslednjih letih, zato da bi lahko uresničevali to politiko. Eh, imam neko pobudo, ki jo naslavljam tudi na komisijo. Nekatere kolegice in kolegi so to že povedali. To sporočilo komisije, ki ga bomo še naprej obravnavali tu v odboru in tudi v plenumu parlamenta, eh, to sporočilo eh, mislim, da ne bi smelo biti samo nek okvir z kopico elementov. Potrebno je formulirati jasne cilje, eh, ki si jih zadajemo mi kot Evropska unija, ki jim tudi lahko sledimo na osnovi razpoložljivih sredstev. Eh, tako da bi športne aktivnosti na osnovi Lisbonske pogodbe usmerjali tako, Eh, da eh, bi izpolnili pričakovanja organizacije v državah članicah. Eh, ne gre, da bi samo razpravljali in potem ničesar ne uresničili. Moje vprašanje bi torej bilo, ali komisija meni, da gre to vse v pravo smer. Hvala. Torej, to je prvi krok. Eh, zdaj pa bomo dali besedo gospodu Polgarju. Gospod Polgar, ali lahko že odgovorite na zastavljeno vprašanje čisto na kratko? Um, Hvala, gospa predsedujoča. Bom skušal. Vprašanje sama kaže, kako širok spektr zadev spada na področje športa od financiranja do zapletenih pravnih vprašanj do dopinga. Bom začel kar na prekoncu. Doping, to je bilo prvo vprašanje, ki smo ga slišali v zvezi s dopingom. Jasno je, da člen 156 nam daje možnost, da tu da imamo nek pravni okvir, saj govorijo o fizični in moralni poštenosti športnikov in s tem je tudi pokrit doping. Kakšna je situacija glede dopinga danes? Doping se ureja na svetovni ravni z, z mednarodno antidopinško organizacijo, ki ima sedež v Montrealu v Kanadi ima predstavnike uh, športnih organov in vlad 50, 50 odstotkov, potem na Evrops, evropski kontinent ima pet sedežev v odboru, ki sprejema odločitve, eh, dva sedeža ima svet Evrope, tri pa Evropska unija. Potem imamo še izvršni odbor, tu ima Evropska unija enega člana. Evropska unija, torej preden je stopila Lizbonska pogodba v veljavo, je Evropsko unijo zastopalo, so zastopali trije ministri predsedujoče države. Uh, eh, predsedujoče države se pravi, to je bila uh, uh, takšna ureditev. Kakšna je bila težava? to pomeni, da nimamo kontinu, kontinuitete, če imamo vedno uh, rotacijo ljudi, saj so to področje, kjer potrebujemo odločeno mreženje, odločene informacije in s tem je Evropska unija seveda zgubila svojo moč v odboru. In potem člani nimajo nekega konkretnega mandata, ni mehanizma za mandat za te člane. Na številnih drugih področjih, ko, ko ministri predstavljajo EU na neki drugi ravni, imajo mandat sveta. No, sedaj pod Lizbonsko pogodbo se mora tudi parlament strinjati z mandatom vendar doslej pa nismo imeli nobenega mandata za te predstavnike. Torej, ne predstavljajo EU. Torej, takšno je moje mnenje. Se pravi, da Evropska unija nima neke močne pozicije v tej organizaciji. Če tudi uh, predstavlja 50 odstotkov financiranja antidopinške organizacije, nima pa takšnega vpliva, ki bi bil skladen s samim financiranjem. Imajo predstavniki belgijskega predsedstva in belgijsko predsedstvo se je lotilo tega problema in je skušalo najti rešitev. Imamo srečanje ustanovitvenega odbora prihodni teden in belgijsko predsedstvo je želel organizirati koordinacijo. To je pravna obveza pod pogodbo. Države članice morajo skladiti svoje eh, stališče v mednarodnih organizacijah, zlasti upoštevajo zakonodaje EU in Tu gre za zelo pomemben vidik varstva podatkov, kande seveda zunaj EU in torej podatki, ki jih pošljemo v Kanado, jih uh, morda pošljemo v cel svet. Torej, tu gre za osebne podatke in to je proti evropski zakonodaji, ki govori o varstvu podatkov naši predstavniki v antidopiški organizaciji morajo to težavo odpraviti. Vendar z vseh teh težav se ne bomo mogli lotiti, če nimamo koordinacije. Belgijsko predsedstvo je tu naredilo korak naprej, saj je vzpostavilo mehanizem koordinacije. Danes popovdne bodo ministri pristojni za šport v svetu sprejeli sklepe sveta, o koordinaciji Evropske unije pred sestankom ustanovitvenega odbora antidopniške organizacije. Torej, imeli bomo neko koordinacijo. Prihodne predsedstva, Mačarsko in Polsko, se bosta spopadla s problemom re, eh, zastopništva. Sedaj šport uradno obstaja v Lizbonski pogodbi in svet lahko vzpostavi sistem, da, bomo, da bo tu res prišlo do nekega dejanskega zastopništva, ki bodo zastopali v EU in govorili v njenem imenu. Torej, toliko o prvem vprašanju. No, ne bom toliko dolgo govoril o vseh vprašanjih. Naj nekaj povem v zvezi s tem, kaj nam omogoča člen 165 saj to seveda določa stopnjo ambicij, ki jo lahko si zadamo. Člen 165 torej vključuje določbo o športu, torej to je povezano z izobraževanjem, saj je to del člena o izobraževanju. No in ta konkreten člen nam daje na voljo dva instrumenta, s katerim lahko, s katerim lahko kaj storimo. Prvič priporočila sveta. Vendar, To so priporočila sveta na osnovi predloga komisije. Parlament pa nima nobene vloge pri sprejetju teh priporočil. To je glavna šibkost v tem delu pogodbe. S tem se seveda odraža uh, stališče uh, tistih, ki so oblikovali zbonsko pogodbo, ki se mi zdi, da gre tu bolj za vprašanje subsidijarnosti. Vendar pa je to škoda, ker s tem ne damo nobene uh, možnosti parlamentu, da, ka, na, da na kaj vpliva. To je res škoda, saj priporočila eh, lahko oblikujejo izvajanje pravil, tudi drugih področji pravil. Lahko s tem damo smernice sodiščem, smernice državam članicam, kako naj izvajo svoje politike in tako naprej in pogodba tu ne predvideva uh, eh, sodelovanje parlamenta. To je res škoda. Kaj nam še omogoča člen 165? Možnost, da sprememo pobude, programe. Tu pa ima Evropski parlament popolno vlogo, saj gre tu za soodločanje. Parlament bo soodločal o programih. Žal, pogodba o delovanju EU je stopila veljavo ob napačnem času, kar zadeva ekonomski in proračunski kontekst. Člen 165 nam da pravno osnovo, ne daje nam pa proračuna. Uvodoma je komisija mislila, da bi bilo dobro, če bi imeli mini program, s katerim bi presegli obdobje od 2014 naprej, vendar smo ugotovili v proračunski postavki, kjer se gibljemo, ni nobenega manjerskega prostora, ni več denarja na voljo. Denar bi morali vzeti nekje drugje, recimo od programa Erasmus, ali se tega želite. Gotovo se spomnite, gospa predsedujoča in gospa podpredsedujoča, ena zadnjih stvari, ki smo jih uh, storili skupaj, ko sem bil še pristojen za program Media Mundus. In ta program je šel skozi vso odločanje zelo hitro, saj smo vedeli, da nam bo sicer uh, denar odtekel. In sedaj smo v situaciji, ko ne vemo, kje bomo dobili denar za športni program. To je realnost. Tudi program Media Mundus ki sedaj ima pravno osnovo in je popolnoma razvit program, za prihodnje leto pa ga ne moremo izvajati, vsaj ne na začetku prihodnega leta. Zakaj ne? Ker so proračunska pogajanja za leto 2011 propadla predčerešnjim. Nimamo proračuna. Vi, evropski poslanci, se zavedate, kakšne so težave s proračunom. In to je le to, kar se dogaja za leto 2011. To je le uvod v to, kar se bo zgodilo kasneje, ko se bomo pogovarjali o večletnem um, programu za financiranje po letu 2014. To bo težka bitka za sredstva in prišlo bo do poskusu, da bi odpravili izobraževalne programe Erasmus, to medijske programe, športne in kulturne programe. In seveda, če bomo sedaj predlagali nov program za šport, to bomo seveda storili, uh, to bomo uh, um, objavili svoje sporočilo, rekli bomo, da bomo začeli s presojo pliva za nov športni program, ki naj začne uh, uh, se izvajati 2014. Vendar v tem celotnem kontekstu, kjer se sredstva zmanjšujejo, bo seveda to zelo težavno. Težko bomo eh, dosegli to, da bo nov program sprejet, če tudi popolnoma verjamemo, da je nujno imeti tak program. In uh, toliko torej o pobudah. Kaj lahko rečem v zvezi s tem, kar smo slišali od več eh, drugih članov, da bi lahko kaj storili tudi na osnovi drugih členov? da šport lahko vključimo v področje, kot je recimo mladine in izobraževanje in to tudi nameravamo storiti. Eh, šport bo prioriteta pri izvajanju programa Mladi v akciji drugo leto in, pri, in še eno leto kasneje. Gospod Han, ki je pristojen za strukturne sklade in to bo tudi zapisano sporočilo, je izkazal odprto za to, da bi financirali šport iz regionalnih strukturnih skladov, vendar številni eh, členi iz pogodbe, ki recimo govorijo o konkurenčnosti, so na nek način eh, eh, reaktivni eh, členi, ki se aktivirajo šele potem, ko pridejo do nas odišče in tam se potem uh, izpostavi vprašanje specifike, kot je povedal gospod Kuluči. Kaj pomeni specifika? Mi smo tisti, ki moramo to določiti. Oblikovalci politik uh, s pomočjo političnih dokumentov, resolucij, parlamente in tako naprej lahko vplivajo na to, kako se tolmači recimo nek termin, kot je specifika športa. Uh, Imeli smo en primer na sodišču, odkar je, odkar je stopila velja Lizbonska pogodba. Primer Olivije Benar, to je, prišlo, to, to je bilo v zvezi s transferjem nogometaša. In sodišče je tu omenilo specifiko športa, čeprav to ni bilo potrebno. In to je seveda zelo dober signal za prihodnost. In sedaj lahko to, ta izraz specifiko športa uporabimo in jo nadgrajujemo in jo uporabimo pri pravnem tolmačenju zakonodaje in, pri, in pač na osnovi sodne prakse, ki še obstaja. Short... Bi še kdo kaj pokomentiral strani strokovnjako, bi kdo kaj pododal? Sicer pa bomo kar dali besedo kolegom, vendar na kratko prosim. Izvolite me. Ne, seveda eh, bom, ne bom treba zopet uh, eh, skladil sem uh, eh, potrkati na mizo. Naj nekaj povem, mi smo edina država, ki nima evropskih olimpijskih igr. Imamo afriške olimpijske igre, imamo azijske olimpijske igre, imamo panameške olimpijske igre. Mi imamo pa le mladinske igre v Evropi in sedaj izvajamo študijo izvedljivosti o tem, zakaj ne bi imela Evropa tudi svojih kontinentalnih igr. Rezultati bodo na voljo čez eno leto. Imamo zelo resne pogovore glede tega. Evropske olimpijske igre bi lahko bile zelo dobre in to bi lahko bilo zelo povezano s tem, kar želi Evropa storiti na počeš po. Hvala. Gospod Zver, izvolite. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Eh, pravzaprav sem hotel vprašati eh, gospoda Polgarja, kako utrditi vlogo Evropske unije v vadi, antidopiški organizaciji, Eh, pa mi je že v eh, dobršni meri odgovoril na to temo. Eh, jaz bi tudi predlagal da bi evropska unija imela stalne predstavnike svoje člane noter recimo da bi bil en predstavnik evropskega parlamenta en predstavnik komisije in en predstavnik sveta s tem bi nekoliko ojačali svoje delo. jaz sem bil sam kot minister član vlade ravno v tistem času ko je bila največja kriza v delovanju vlade evropa bi morala imeti svojega predsednika pa je eh, gospod lamure takrat odstopil tik pred zdajci in je ponovno svetovna antidopinška organizacija izvolila gospoda feia avstralca ki sicer dobro opravlja svoje delo tu ni kaj ampak moč in vpliv evropske unije je prešibka v wadi glede na to da financiramo polovico delovanja wade. ampak tukaj bi še samo to vprašal ali eh, so raziskave preiskave antidopinške preiskave eh, usklajene res z evropsko eh, zakonodajo zlasti glede varovanja podatkov. če to ni je potem to ena velika nevarnost da odločbe oziroma kazni na sodišču padejo. Eh, in pa še eno vprašanje za predsednika olimpijskega komiteja hikija gospoda hikija kdaj bodo sprejeli v svojo družino tudi šahovsko zvezo šahovske zveze. Ok, Mrs. McCartley. Gospa McCartley. Hvala, gospa predsedujoča. In hvala za prispevke strokovnjakov danes iz EOC in UEFE. Uh, in z, hvala tudi uh, gospodu Ključin, ker je bil. In zanima me res, kako se eh, rekreativni športniki počutijo, kaj lahko storijo za nje in če imajo kakšne ideje, kako nameravajo prispevati. Moje vprašanje pa je dejansko za komisijo glede financiranja. Omenjamo šport v Lizbonski pogodbi. S tem so se povečala vprašanja in s tem se tudi pričakuje financiranje za šport. In povedali ste, da obstaja določena vrzel. In če sem prav razumela, je pod vprašanjem prihodnje financiranje uh, športa Poleg tega pa je tudi pod vprašanjem to, ali se lahko vključi eh, morda šport v program Mladi v akciji, morda bi pa lahko uporabljali neke druge eh, sklade, strukturne sklade za to, da bi s njim financirali šport. Vendar ali lahko date kakšno jamstvo glede tega, tako da bodo ljudje imeli neko jasnost glede tega, kaj se dogaja s financiranjem športa. In še nekaj glede udeležbe deležnikov. Zelo težko je seveda. Um, vključiti vse predstavnike športnikov, vendar zanima me, kako se lotevate tega, kako se odločate, s kom se boste posvetovali, ko oblikujete uh, svoje politike na področju športa. Zdi se mi, da manjšinski športi nimajo priložnosti, da bi povedali, kakšno dodano vrednost jim lahko da EU. Tako da me res zanima, kako vi naredite svoj seznam deležnikov, ko se pogovarjate o športu. Dova, Costa, E hvala, predsedujoča. E, zelo zanimivo se mi zdi to posvedovanje, zelo bogato, razprava je zelo živahna. Hvala tudi komisiji za njen prispevek. E, člen 165 pušča odprta mnoga vprašanja, to je bilo že večkrat podarjeno. Vendar pa mislim, da obstajajo tri ravni, ko govorimo o športu člen 165 omogoča, eh, da EU eh, e gleda na šport kot relevantno politično področje. To je zelo pomembno. Drugič, druga raven je še posebej odločilna. Imamo horizontalno raven in tu imamo različna področja, ki mejijo eh, drugo ob drugo in eh, se omenjajo pogodbi, izobraževanje naprimer. In potem imamo seveda še neko specifiko. In to je pomembno za nas, za komisijo, eh, športnim društvom, moramo pomagati tudi v skladu z Belo knjigo, da se znajdejo. Eh, pogledati moramo, kje se to lahko veljavi na posebnih področjih in potem moramo tudi pogledati, Eh, kakšne pravice izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Mislim tudi na prostovoljstvo, mladi, zdravje, konkurenčnost, eh, tu eh, dejansko lahko dostopamo. Tu lahko posegamo, ehm, soblikujemo preko pred. Pisal. Pa tudi pravica do mobilnosti je nekaj, kar bi morali še omeniti načelo subsidijarnosti bi tu lahko presegli, lahko bi poskrbeli za večjo harmonizacijo na ravni skupnosti. E, tema virov je tudi odločilnega pomena. E, vendar pa si lahko predstavljam e, po pogovoru z komisarjem, za leto 2011, da bi dali določeno usmeritev zlasti v kohezijske politiki prego eh, regionalnega komisarja, zato da bi naprimer v šolah imeli več športne vzgoje. Eh, to so jasni cilji, ki bi morali biti tudi merljivi in potem bi morda lahko eh, sledili tem ciljem preko strukturne politike, tudi druge vire bi lahko morda vključili naprimer zasebni ustanoviteli, nosilci. Eh, obstaja velik proračun, eh, ki se na evropski ravni zbere z loterijami, ki se uporabi za kulturne zadeve in eh, to bi lahko uporabili tudi na tem športnem področju strinjam se s tem, kar je povedal gospod Fisar. Organizirati bi morali nek simbolični dogodek, naprimer Evropske igre bi bile tudi zanimive, eh, Evropska glavna mesta, športna glavna mesta, to bi bila tudi določena možnost. Model upravljanja, governance, nekateri gledajo na kritično, drugi pozitivno, tu bi lahko pravili primerjave naprimer, poznamo lokalne odgovornosti na področju športa, eh, podpora za občine, ki se lahko posebej angažirajo za društva in to bi lahko usmerili preko strukturnih skladov. Hvala, gospa Senisin bardzo interesujące wystąpienia. W pełni rozumiem za... Hvala povabljenim gostom za zanimive prispevke. Razumem določeno znemirjenost in določen mir športnega sveta, kar zadeva financiranje bodočih športnih programov. E, upam, da bo Evropska komisija izpolnila svoje obveznosti in da nam bo predložila ustrezen program. Vem, da Eh, proračuni v državah članicah in na ravni EU predstavljajo določeno mejitev, ampak temu bo vedno tako, tudi v prihodnje. Vedno bomo morali zbirati med različnimi prioritetami. No no Ni tolmačenja poščina, pravi predsedujoča. V eh, skladu s temi okoliščenimi.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 Izkoristiti moramo obstoječe možnosti. Moje vprašanje za komisijo je naslednje. Eh, kaj želi napraviti komisija? Znači, ja mówię przez mikrofon. Ah, no, to je vaš problem, to je očitno samo v prvi vrsti, pa se usedite bolj zadaj. Nadaljujte, prosim. Znači, imam nadeje, že už eh, je. Upam, da bomo imeli tolmačene tudi v prvi vrsti. Trenutek, eh, naj ponovim vprašanje za komisijo ali naj nadaljujem. Tak jest a więc e, jakie środki zamierza podjąć komisja? E, kaj želi storiti Evropska komisija, e, da bi šport podpirala z obstoječimi programi Mladi v akciji, pa pa z strukturnimi skladi, z sedmim okvirnim programom? za to, da bi ustvarili boljše pogoje za financiranje športa v Evropi. Eh, šport ima različne izobraževalne prednosti. Šport eh, nauči pravico do spoštovanja. Eh, šport šport eh, deluje zoper izključenost. Eh, posledice športa, vplive športa je mogoče meriti. Šport spodbuja zdravje, splača se investirati v šport. Eh, ta investicija se vedno izplača. Za zaključek želim še povedati, da sem zelo žalostna nad tem, da ima gospa predsedujoča tako ne negativno mnenje do deklaracije 62. E, to se nanaša na podporo množičnega e, prostočasnega športa. E, ta deklaracija zanima vse športne organizacije. Gospod Koluči je vprašal, kdo kaj lahko naredi za amaterski šport. Mi, člani Evropskega parlamenta, lahko podpiramo ta amaterski šport z našim delom v odboru in v skupinah vendar pa je dobro, če se podpiše izjava 62. Eh, gospa predsedujoča, eh, bi mislim, da morala podpreti to izjavo in jo podpisati, tako kot 625 poslancev, ki so to že storili. Za mene je to tako pomembno kot eh, glasovanje o filmih k čemor eh, nas je gospa predsedujoča pozvala. Gospod predsedujočo, vabim, da eh, podpre to izjavo, kajti to je naša izjava. Hvala. Ne boste me več prepričali v mojem življenju. Od vsega začetka ne podpisujem nič takega. To nima zveze z vsebino. Te izjave so delovna terapija. Nimajo nobenega vpliva na nobeno politično aktivnost, zato tega ne podpisujem, ampak lahko z veseljem to počnete še naprej, z vsebino se pa strinjam. Gospod Pako. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Prav tako čestitam za organizacijo te javne razprave na kateri smo dobili zelo zanimive informacije, katerim bi nekaj povedal. Od 500 milijonov naj bi 60 odstotkov ljudi bilo neaktivnih, 100 milijonov državljanov želimo spraviti v aktivnost. Moje vprašanje je, kdo lahko kaj stori, kaj je mogoče storiti na tem področju. Mi smo se pogovarjali o tem, kako naj bi se to zgodilo in tukaj imam še predlog in tudi vprašanje. Na mačarskem smo na Ministrstvu za šport organizirali bazo znanja na spletni strani, kjer je mogoče iskati zadeve, kateri športniki so, kateri športne organizacije, kakšne prireditve, kdaj kje. To bi lahko naredili tudi na evropski ravni, če bi pokazali voljo za to. Gre pa predvsem za vprašanje, kako to storiti, kako eh, tudi v zasebnosti se ukvarjati s športom, ne vejo mnogi ljudje. Čez 40 dni Mačarska prevzema predsedovanje in eh, zauzemamo se za športno področje kot Mačari in na Mačarskem smo tudi ponosni, da nimamo da smo med eh, redkimi državami, ker je predsednik države dvakratni olimpijski zmagovalec in bivši minister za šport član eh, te skupine in da je tudi ministerski predsednik zelo angažiran na področju športa. Tukaj bomo odločno nastopili in se ukvarjali s vprašanji športa. In še eno dopolnilo oziroma še tretje vprašanje. In sicer Omenjali smo možnost eh, programa Erasm za šport, te zadeve so dobro organizirane. V začetku aprila bomo imeli Evropsko konferenco o Erasmu v Budimpešti. Eh, člani odbora še tega ne vedo, tudi predsednica še ne ve za to konferenco, vendar bo imela pomembno vlogo na tej konferenci, to že sedaj vem. Zato se zauzemamo, zato da bo šport igral pomembno vlogo tudi v programu Erasm. Gospod Belet, hvala predsedojoča, kratek bom. Naj izrazim razočaranje in frustracijo glede tega, da ne bomo imeli program, športnega programa naslednje leto, ker nimamo proračunskih sredstev za to. To ni problem samo za belgijsko predsedstvo, ampak tudi vse države, ki so skrčile proračun za šport na mnogih področjih, bodo imele težave organizacije, ki na športnem področju delujejo čez meje. Zato deloma frustracija. Naj se pa na osredotočim na prioritete za evropsko politiko na področju športa. V naslednjih letih ena od prioritet je finančna stabilnost amaterskih klubov, pa tudi profesionalnih klubov. Veliko teh klubov se srečuje z velikimi eksistencialnimi problemi zaradi finančne in gospodarske krize. Mislim, da moramo podpreti prizadevanja v UEFI pa tudi drugih športnih organizacijah z ustreznim delovanjem licenc klubom. Eh, to bo omogočilo pošteno igro in omogočilo bolj konkurenčen položaj ter bolj pošten odnos med velikimi in malimi organizacijami oziroma klubi. Ne povem tudi to, da si moramo še naprej prizadevati pri spodbujanju trženja lokalnih eh, športnikov, tem se ukvarjamo že kar nekaj let. Zdaj ne bi to začela uporabljati UEFA, pa tudi nacionalne organizacije. To je v interesu uravnoteženega in zdravega športnega udejstvovanja. Treba je bolj investirati v mednarodni aspekt kot financiranje lasnega talenta. To je zapisano v ustreznih eh, členih, gre za eh, tudi izobraževalni vidik eh, športa. Klube bi lahko kompenzirali za to, da veliko vlagajo v svojo lokalno mladino. Moje specifično vprašanje deležnikom pa tudi svetu in komisiji je, ali so pripravljeni še naprej podpirati prizadevanje športnih organizacij, kar zadeva podanje licence in spodbujanje lokalnih talentov. Gospod Turpil, dragi kolegi, ki sem članica pogajalske ekipe za proračun 2011 in kasneje, naj povem, da ni jasno, kaj se bo zgodilo. Mogoče bomo imeli hitri postopek in če se bo svet premaknil, konec leta, bomo konec leta dobili proračun, vendar se še nič ni zgodilo in nič še ne vemo treba je zagotoviti, da bomo v začetku leta 2011 dobili ta proračun in mogoče bomo marca ali še nekaj kasneje dobili nov proračun. Zdaj je odvisno vse od tega, kaj se bo dogajalo v svetu. Morate se zavedati, zakaj smo bili v pogajalskem timu tako strogi pri novih pristojnostih za šport, gre za nove pristojnosti v okviru Lizbonske pogodbe. In politični boj s svetom se vrti okoli tega, ali bomo to vzeli resno ali ne. So tisti, ki nove pristojnosti in ne, Lizbonske pogodbe ne spoštujejo, e, ključno za nizozemsko in še nekaterimi. To je naš velik problem, zato kot v pogajalska skupina za proračun vedno znova podarjamo, da ne gre samo za institucionalno pristojnost, ampak za novo vlogo Evropske unije. Zato potrebujemo strezna sredstva. Če bomo lahko ohranili trenutno raven proračuna 130 milijard, bomo lahko na evropski ravni uspešni, kajti ministerski predsednik Cameron iz Združenega kraljestva je napovedal, da namerava iti na nič cela osem bruto notranjega proizvoda. S tem bi izgubili 30 milijard iz evropskega proračuna in to bi pomenilo tudi črtanje mnogih programov in politik. Doris ima torej popolnoma prav, da potrebujemo programe v kulturi, eh, medijih in tako naprej. Ogroženi pa so tudi programi na področju kmetijstva in drugih področjih. Nišče namreč ne ve, kako se bo igra končala. Vi se zavedate, kakšne so stališče držav, gre pa za predvsem boj Evropske unije z, v državah članicah, pa tudi na globalnem parketu. Kar pa zadeva šport. Po mojem mnenju je ključnega pomena to, kar je povedal Mikele Kaloči. Vdihniti življenje v 165. člen Lizbonske pogodbe celo všeč mi je ta Erasmov program za šport, kajti šport ima tudi gospodarsko plat. Veliko ljudi si želi tudi neki, eh, ekonomski uspeh, želijo pa tudi nekaj več, gre za zabavo, gre za vključevanje ljudi v aktivnost. Če smo na evropski ravni pripravljeni in eh, sposobni podati to sporočilo, da se Evropska unija ukvarja tudi z zabavo, potem bomo imeli uspešni. Gospod Lukigard, poročevalec za proračun v odboru za kulturo. Hvala lepa kot koordinator za proračun v odboru za kulturo. Na nekaj povem, ker proračunu tukaj se moramo odzvati. Če sem zadevo dobro razumel, potem. Smo dobili 3 eh, milijone na mesto 10 milijonov, kot smo želeli in če je situacija takšna. Imamo še vedno nekaj manevrskega prostora, vendar pa je to vse zdaj odvisno od politične volje. Če želimo porabiti denar na tem področju ali ne. Razumem frustracijo, ampak ni pa tako, da nimamo nobenih odprtih možnosti. Jaz blagodarja za vzmožnost za to izkazvanje. Hvala lepa za priložnost spregovorim na tej javni razpravi. Kratek bom. Nisem strokovnjak za šport, sem pa državljan. In kot takšen popolnoma podpiram zamisli profesorja Kolučija. Mislim, da bi morala biti naša politika na področju materskega špora množičnega športa proaktivna. Kar pa zadeva profesionalni šport, gre pa tukaj za velik biznis. In mislim, da nam tukaj ni treba delovati tako proaktivno, ko gre za profesionalni šport. Moja druga pripomba se naša na naslednje. Danes je v tej dvorani gospod Svilen Nekov, eh, bulgarski minister za šport. Hvaležen bi vam bil, če bi mu dovoliti, da pove svoje mnenje na tem področju. Hvala lepa. Okay. Thank you very much, but we have Hvala lepa, imamo strokovnjake, imamo komisijo in imamo dovolj časa na voljo. Torej, hvala lepa in pozdravljam ministra iz Bulgarije. Hvala, ker ste tukaj in eh, ste prisluhnili eh, temu. Pa ne boste to uporabili popovdne, hvala lepa. Hvala. Thank you. I will be very, very brief. Um, we... Zelo kratka bo. O proračunu dobivamo nasprotujoča poročila, to se pogosto dogaja. E, nekateri dajo nekaj pozitivnega, drugi e, gledajo negativno. Imamo seveda proračunske omejitve in težave s proračunom. Kar moramo storiti kot odbor je, da smo popolnoma jasni glede tega, kaj želimo doseči Mislim, da je bila to zelo zanimiva razprava, saj smo slišali zelo različna mnenja. Pri pripravi na 2014 moramo kot eh, odbor popolnoma jasno povedati, kakšne so naše prioritete, zakaj se bomo borili in nekako prihajamo na dve zadevi. Tukaj imamo profesionalni šport, o katerem govori gospod Belet. Če se s tem ukvarjamo, bomo morali vključiti zakonodajno področje dopinga. Drugo vprašanje pa je, da se osredotočimo na amaterski šport, množični šport in eh, spodbujamo aktivnosti na področju amaterskega športa. Če sem odkrita, si želim bolj to drugo. Vemo, kako šport prispeva k zdravju, tudi pri socialni povezanosti, ljudje se družijo in eh, vzpostavljajo skupnosti, pozitivne skupnosti. Zato bi si želeli, da imamo še kakšno razpravo o tem, kakšne so prioritete našega odbora. Ko bo šlo za to, da zadeve speljemo v praksi, bomo morali vedeti, kaj dejansko želimo doseči. Če tega ne bomo storili, se nam lahko zgodi, da se bomo poskušali raztrgati in ne bomo dosegli ničesar. Hvala lepa, gospod Boris, za pol minute. Hvala lepa. Želim si samo uh, odgovore na svoje vprašanja gospodu Polgarju in uh, eh, Kolučijo sem postavil vprašanje. Uh, športne politike nimamo v strategiji EU 2020. Izobraževanje ni evropska politika, temveč sodi v pristojnost eh, držav članic. Moje vprašanje je torej, bi morda lahko dosegli, da bi politika na področju športa, športna politika eh, formalno vključena v ta dokument gre za spodbujanje mladih športnikov, gre za protidopinsko aktivnost, gre tudi za druga aktualna vprašanja. Vse to mora priti v horizontalno politiko. Ne bomo govorili o podrobnosti, ampak o horizontalnih politikah. Lahko eh, dobimo tak eh, uradni dokument z uradno politiko. Gospod eh, Polgar dobi še enkrat besedo in potem ostali strokovnjaki, ki bodo želeli kaj dopolniti ali pa iz razprave vlečejo nekaj, kar jih je pripravil do novega razmišljanja. Gospod Polgar, predsedstvo pa bo na vrsti na koncu. Gospod Polgar, hvala, gospod predsedujoča. poskušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se je bila postavljena, kar zadeva financiranje. Ponovno. In amaterski, množični šport, ter kreativni šport. Se popolnoma strinjamo s tem, kar eh, je bilo povedano o pomenu športa. Razlikovati moramo tudi med tem, kar lahko naredi Evropska unija in kaj lahko naredijo lokalne skupnosti ni naloga Evropske unije, da prevzame vlogo lokalnih skupnosti in spodbuja lokalne klube. Kaj pa lahko naredimo, je spodbujati čezmejno aktivnost lokalnih eh, športnih organizacij. Tako organiziramo mreže, ki bodo to izmenjevale, izkušnje, dobre prakse to Evropska unija lahko stori. V kratkem bomo predstavili izbor projektov, ki jih bomo podpirali v tem letu in pripravljalno delo na področju športa. 12 projektov bo takih, eh, zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, na področju dopinga, pa tudi na področju socialne vključenosti skozi šport. To je prav gotovo nekaj, kar se nanaša na rekreativni šport in potem še prostovoljstvo v športu. Tudi to je stvar, ki zadeva rekreativni šport. To so zadeve, ki jih lahko predlagamo v bodočih programih za šport. Kar zadeva usklajevanje eno usmerjanje. Imeli bomo luknjo pri financiranju leto 2011-2013. Na vsak način želimo šport nekako vključiti v druga področja. Zdaj imamo program eh, Mladina v akciji. In eh, v upravnem odboru tega programa bomo položili na srce, da šport zame kot eh, prioritetno področje v letih 2012 in 2013. To je primer eh, povezovanja različnih eh, politik. Še en primer je raziskovanje, raziskovanje v športu, sploh na področju dopinga in proti dopinških aktivnosti tu gre tudi v veliki meri za znanstvena vprašanja, se se vse čas eh, razvijajo nove snovi in nove metode za odkrivanje teh eh, dopinških eh, substanc. Raziskovalni program lahko prispeva na področju znanstvenega dela. Slišali smo tudi vprašanja, o amaterskem športu in tolmačenjem evropske zakonodaje v delu, ki se nanaša na šport, te potrebo po pravni varnosti, pravni gotovosti. Ko bo sprijeta ustrezna strategija, to bo delovni dokument, ki bo predstavil usmeritve za tolmačenje evropske zakonodaje, primarne, sekundarne in sodne prakse. In to bo, upajmo, pomagalo vsem, ki so dejavni na področju športa, sploh športnim organizacijam pri predvidljivosti glede uporabe evropske zakonodaje. To se nanaša predvsem na materije. Kajti evropska zakonodaja se je bolj osredotočala na profesionalni šport. Vemo pa, da je prost pretok državljanov eden osnovnih načel, eno osnovnih načel že prvotne evropske pogodbe iz Rima. Zato to velja tudi za materije. Ko se ljudje selijo iz države v državo, iz poklicnih razlogov, naprimer, in se ukvarjajo z nekim športom, si bodo želeli ta šport, se s tem športom ukvarjati tudi v novi državi. Trenutno so tukaj določene ovire, kar po našem mnenju ni v skladu z načelom prostega pretoka ljudi. V kratkem bomo predstavili študijo na to temo, študijo glede omejitev glede na nacionalnost v amaterskem športu in upamo, da bo to prispevalo k olajšanju položaja za naše državljane nov, tako da ko bodo izkoristili svojo možnost selitve, da bodo lahko prenesli tudi svojo športno dejavnost. Slišali smo tudi vprašanje glede tega, kako več ljudi pripraviti k temu, da se bojo ukvarjali z športom in kako vključiti šport v strategijo EU 2020. Ti dve zadevi sta med seboj povezani. To je hepa, to je fizična aktivnost, ki spodbuja zdravje. To je trenutno ključnega pomena v naši politiki. E, dobili bomo tudi vse trezne sklepe sveta glede spodbujanja fizične aktivnosti pri ljudeh. To ni povezano samo z zabavo, ampak tudi z strategijo EU 2020. Kaj ti? Več ljudi, ko bo fizično aktivnih, več ljudi bo zdravih, manj bodo manjkali pri delu, bolj bodo sposobni za delo, bolje se bodo počutili tudi pri delu, lahko bomo lažje dotegali, dosegali cilje glede za poslovanja in produktivnosti. Če bodo ljudje bolj zdravi, bomo znižali tudi stroške zdravstvenih sistemov. Hej, pa je torej nekaj kar poleg uh, socialne komponente in uh, zadovoljstva za posameznika prinaša tudi pozitivne gospodarske učinke. Mislim, da sem s tem odgovoril na vse. Še prioritete, gospod Hannibal je govorila o prioritetah. Sporočilo komisije bo pravzaprav vključevalo vse zadeve, ki se nanašajo na šport na evropski ravni. Gre za razvoj evropske razsežnosti v športu. Veselimo se že vaše resolucije, resolucije Evropskega parlamenta, ki bo sledila našemu sporočilu in bo podala stališče Evropskega parlamenta eh, glede vseh tem, ki bodo zapisane v sporočilo. Hvala lepa. Želite odgovor v zvezi s proračunom? Ne vem, lahko še s tem kaj poveste? Mislim, da je gospod Lokegard govoril o pripravljalni dejavnosti za prihodne leto. To je edino, edino sredstvo, ki imamo sedaj na vidiku. Mislim, da 3 milijone plus 7 milijonov za posebne dogodke. Torej, tako ste glasovali v Evropskem parlamentu, da proračun je pravkar propadel. Tako da sedaj drž, upajmo, držimo pesti, da bo uh, do te proračunske postavke ostale v prihodnem proračunu. Potlaknjen želi odgovor glede deležnikov. Komisija vsako leto organizira športni forum, sports forum. Ta forum obravnava aktualne teme. In vse organizacije so povabljene velike, srednje in male, majhne. Tudi MSP so povabljeni, tu gre za res velik dogodek. Prihodni bo v Budimpešti konec februarja in upam, da boste tudi vi lahko prišli na ta forum. To je pobuda mađarskega predsedstva in bo pravzaprav sovpadal časovno z eh, sestankom sveta ministrov. Torej, delo foruma bo lahko vključeno v delo ministrov za šport. Skratka, tu vključimo delež, dele, de, deležnike preko tega uh, športnega foruma. No, Poleg tega pa poteka še delo na ravni sveta. Danes popovdne bo belgijsko predsedstvo predlagalo za sprejeti resolucijo, ki določa strukturni dialog z športnimi organizacijami. Ne gre torej le za bla bla bla, temveč gre za arhitekturo strukturnega dialoga s športnimi organizacijami torej dialog med institucijami in športnimi organizacijami, torej tudi delovskim parlamentom. Torej, da skoraj da vsakodnevni eh, bazi imamo eh, pri komisiji stike z deležniki. Včeraj sem bil eh, na Evropskem olimpijskem komiteju. Recimo, skratka, tu gre za. Eh, kontinuirano delo, ki poteka poleg recimo forma. Koluči. Zdaj pa še gospod Koluči, izvolite. Hvala, hvala. Se bom začel pri zadnjem vprašanju. Želim jasno razliko med rekreativnim in profesionalnim športom. Nekdo se je pritožil, potem, ki je stopila Lizbonska pogodba, da ne moremo dejansko uravnavati ločnih ključnih športnih zadev, kot recimo eh, doping, vendar ne pozabite, da športni deležniki, ne glede na to, kdo so, predstavljajo svoj šport in imajo platformo za razpravo. Ta platforma se imenuje socialni dialog. Socialni dialog. Socialni dialog. Uvodoma sem danes dejal, da šport ostaja odgovornost deležnikov športa. To pomeni točno to. Če športni deležniki dejansko res hočejo, imajo instrument na voljo, s katerim se lahko torej usedejo za mizo in v tem kontekstu komisija in EU uh, imata svojo vlogo. Kakšno vlogo, da spodbujajo ta dialog? Nikogar ne moremo uh, prisiliti v to, da ima dialog, če se tega ne želi, če se med sabo ne marate. Vendar vseeno pa vas lahko sem pripeljem, da se skupaj pogovarjamo. In morda na koncu bo prišlo do nekih rešitev zakaj bi vedno nekoga krivili za to, da nekaj ne deluje, zakaj bi neko institucijo eh, krivili, če zadeve ne deluje. Obstajajo možnosti. Socialna delovka ima še eno prednost. Vsi imamo vtis, da določeni športni deležniki so bolj zastopani kot drugi. To je res. Pozitivna stran socialnega dialoga je to, da se predstavljajo delodajalci in delavci. Na določenih področjih pa nimate zastopnikov, vsaj ne na evropski ravni. Socialni dialog eh, v nogometu je imel pozitivno plat. E, evropske lige so bile pripravljene prisiljene to, da so vzpostavili Evropsko organizacijo. In sedaj ta Evropska organizacija skuša eh, vzpostaviti socialni dialog in to moramo sedaj storiti tudi na drugih področjih. Kar zadeva proračun? Glede proračuna ne razumem ničesar. Pri nas doma žena skrbi za proračun. No, recimo, če moja žena pride in mi reče, Mikele, potrebujemo milijon evrov za to hišo, potem lahko rečem, ne, tega ne moremo storiti, ker nimamo denarja. Vendar, morda, lahko storimo kaj drugega, lahko kupimo morda manjšo hišo. Začnimo z nekim konkretnim predlogom. Koliko stane organizacija evropskega dogodka? Samo pri tem se ustavimo. Mikrofon. Vsakodnevno smo seznanjeni s težavi proračuna, s pomankanjem proračuna, tako da si lahko predstavljate, da to moramo omeniti, saj smo tudi odgovorni za proračun in upamo, da bomo kaj dobili. Kajti, no, tudi če dobimo kaj, bo vsekakor premalo, premalo za hišo za milijon evrov. Gospod Krki, bi izvolite. Hvala. Vprašanje imam, kaj lahko storite za nas, glede na to, da postavljate uh, eh, uh, eh, rekreativni šport. Gotovo lahko pomagate pri uravnoteženi pozornosti. Potrebujemo bolj uravnotežen pristop do elitnega športa, eh, rekreativnega športa če, gledam, če gledamo šport na televiziji, vidimo le nogomet in uh, tekmovalne športe. Saj se me, mediji za to zanimajo, vendar moramo pa imeti politično pozornost, ki bo namenjena temu, kaj počne evropski državljani. Nisem sam narisal uh, piramide. Profesor Androv iz Sorbone uh, je pri tem uh, sodeloval. In težava je, če bomo uporabljali le nek model, ki izključuje dve tretjine realnosti. Dve tretjini, ki nista zanim, zanimivi za to, da bi prišli med vrhunske športnike. In imamo Erasmus in lahko bi ta, uh, to idejo razširili in bi lahko imeli dogodke za mm, e, e, evropske državljane po, po celi Evropi. In ravno to bi bil potem glas evropskih državljanov. 100 milijonov bi moral biti cilj, toliko udeležencev si želimo in Evropska unija bi morala imeti vizijo za to, da bi razvili ta potencial. Hvala. Ja, gospod gayarr želite besedo? menim da je pomembno za športne organizacije da imajo še naprej dialog z evropskimi inštitucijami in to tudi počnemo mislim, da nimamo deficita pri dialogu. Dialog vsekakor obstaja. Očitno je, da ko gre za vere, je pomembno, da če imamo nov člen v pogodbi, kjer se je skazalo, da šport je dejansko pristojnost EU, da potem moramo nekaj storiti že na začetku da do, določimo neka sredstva za to kategorijo. Kar, v, kar zadeva ekipne športe, mi ne prosimo za sredstva, mi prosimo za to, da se spoštuje naša avtonomija, ko gre za sprejemanje odločitev za svoje športe. Po zaslugi piramidnega modela smo lahko financirali rekreativni vidik našega športa in upam, da nam bo to še naprej uspevalo tudi v prihodnosti. Kaj želimo od vas, kaj potrebujemo od vas, to, da nam prisluhnete, želimo dialog in nič več. Hvala. Ja, Majko. Padri Kiki. Um, Hiki. Naj zaključim strinjal bi se s svojim kolegom, ki omenja avtonomijo športa. Mislim, da se politiko ne smejo mešavati. Mislim, da je žalostno to, da slišimo, da z izvajanjem členom 165, da kljub temu do 2015 ne bomo imeli nobenega programa, to so gotovo slabe novice in evropski državljani bodo preveč veseli, ko bodo to slišali. In še nekaj pozitivnega. Zelo me veseli, da sem slišal mađarskega kolego, ki je dejal to, kar je povedal glede mađarskega predsedstva, ki bo zelo proaktivno glede športa. To so zelo dobre novice in zelo se tega veselimo in vam želimo veliko uspeha pri tem. Hvala. Sedaj pa dajem besedo. Eh, belgijskem predsedstvu. Anne Vermeers, izvolite. Acht parlamentsleden, beste aanwezigen. Mm, hvala, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Eh, najprej Eh, želim opravičiti flamskega ministra Möteša, ki je pristojen za šport, eh, kajti načrtovano je srečanje ministrov za današnje popovdne. Dovolite, da predstavim eh, nekaj smernic belgijskega predsedstva. Upajmo, da bo današnji sestanek prinesel nekaj več kot samo blabla. Ta sestanek imenujemo tudi zgodovinski sestanek. Športni ministri EU se prvič srečajo v okviru sveta v tej formaciji, v formaciji za izobraževanje mladino in šport. Evropski svet je eh, sredi septembra pod belgijskim predsedstvom odločil, eh, da bi vključili tudi besedo šport v to formacijo, torej izobraževanje, kulturo, mladino in šport. To je prvi signal, tudi v svetu obstaja volja, da se še naprej razvija temo športa. E, sedaj pa k prioritetam in k trem najpomembnejšim temam predsedstva. E, strukturiran dialog s športnim sektorjem, socialno vključevanje s pomočjo športa e, in boj proti dopingu. Kar zadeva strukturiran dialog za športnim sektorjem, Eh, veste, da so se pogovori začeli še pod španskim predsedstvom. Obstaja namera, da se eh, mehanizmi razvijajo naprej. Razmišljam na forum, ki ga Evropska komisija že dolgo časa organizira. Eh, predstavnik komisije je tudi povedal, da se bo svet danes Eh, popovdne prizadeval tudi za resolucijo, za strukturiran dialog. Eh, obstaja skratka cilj sprejeti okvir za ta dialog. Eh, prav tako želijo k temu mehanizmu dodati elemente na visoki ravni. Ob robu sveta želijo organizirati neformalno izmenjavo mnen, Eh, belgijsko predsedstvo je eh, nameravalo jasno izoblikovati ta okvir, potem pa preiti na prvo uradno srečanje, eh, ki bo verjetno potekalo decembra še pod belgijskim predsedstvom. Kar zadeva drugo prioriteto belgijskega predsedstva v svetu, socialno vključevanje s pomočjo športa in v športu v okviru eh, sveta bodo eh, sprejeti eh, sklepi šport eh, kot aktivni motor na tem področju in ti sklepi so pomemben signal za ulogo športa pri razvoju socialne skupnosti. Želim opozoriti tudi na sestanek strokovnjakov, ki ga je organiziralo belgijsko predsedstvo pred kratkim. E, poleg tega bomo vključili tudi temo e, policy debate. E, to temo bodo obravnavali tudi ministri danes popovdne, naprimer izmenjava najboljših praks, to je predvideno. In potem je treba videti, kako bo to delovalo na evropski ravni. Tretja tema, boj proti dopingu. To je bilo tudi tukaj večkrat povdarjeno, kako pomembno je to. Pod belgijskim predsedstvom so bili pripravljeni sklepi o vlogi Evropske unije v mednarodnem boju zoper doping in tam je zapisano, kako pomembna je koordinacija eh, politike EU eh, za stališči držav članic. In tu gre seveda eh, tudi za naslednje sestanke vada. Vlogo Evropske unije želimo okrepiti in se s tem skupaj boriti proti dopingu. Eh, predstavnik eh, komisije je že povedal eh, nekaj o tem, gospa Boskort, zastopstvo Evropske unije v vada ustanovnem svetu. Pod belgijskim predsedstvom so na ministerski ravni potekali neformalni pogovori. Mačarsko predsedstvo in polsko predsedstvo želijo nadaljevati te razgovore. Toliko torej o prioritetah sveta. Predsedstvo društvo smatra za zelo pomembne tudi druge teme, naprimer pomen eh, prostovoljnega dela. Eh, na eh, neformalnem sestanku je bilo še govora o tem, potem izobraževanje, nadaljevalno izobraževanje. Tu gre za podarjen pomen EQF-a, e e Evropskega okvira kvalifikacij. In organizira naj bi bil tudi dan evropskega izobraževanja, vsi ste vabljeni. Eh, belgijsko predsedstvo in svet eh, želi na ta način prispevati k pravi usmeriti športne politike. Prišli smo na konec posvetovanja, ki je bilo za nas zelo pomembno in eh, ki je prišlo ravno v pravem trenutku. Prisrčno se zahvaljujem eh, strokovnjakom za to, da so prišli. Opravičujem se, ker sem morala biti tako stroga, ampak sicer nam ne bi uh, uspelo obdelati vsega. Enkrat sem nekoga skrajšala, upam, da mi je med tem odpustil. Prisrčna hvala komisiji in seveda tudi svetu. Uh, mislim, da govorim v imenu uh, Eh, vseh komisij lahko položimo na srce, da mora biti zelo ustvarjalna eh, za to, da bi dejansko tudi udejanila tisto, kar je zapisano v 165. členu. Seveda imamo mainstreaming na mnogih drugih področjih, ampak to je treba tudi uh, uresničevati, koordinirati, obstajati mora volja. Uh, Eh, gospod Polgar, eh, poznam vas eh, iz medijskega področja in cenim angažma, ki ste ga pokazali tam in upam, da boste enako angažirani tudi za športno področje. Tu vam želimo veliko uspeha. Kljub temu pa mi dovolite še eno pripombo. Vaš prvi prispevek danes me je kar nekako prestrašil. No, to povem čisto odkrito. Iz enostavnega razloga. Eh, bilo je vse in nič, to copyrighta. Skratka, bila sem kar nekako prestrašena. Ne delajmo te napake, ki smo jo napravili pri Lizbonski strategiji, da bi želeli vse in da na koncu ne bi dosegli ničesar. To ni dobro. Eh, nam bi bilo pomembno in vsi vemo, da imaš šport background, ki je izjemno pomemben. To so omenili danes vsi, tudi vsi strokovnjaki. Eh, to Eh, v takem lepem vodu lahko menimo, ampak eh, osredotočite se na manj številne teme, ki jih lahko tudi dosežemo v naslednjih letih. Eh, to je naša velika želja in tako sem vas tudi razumela. Nam bi bilo dovolj, če bi navedli pet ali šest točk, ki bi jih morda v naslednjih petih letih tudi lahko realizirali. Eh, pa še nekaj v zvezi z drugimi vprašanji. Imamo dve nalogi in sicer imamo nalogo, eh, da podpremo to, kar vsi želimo. Namreč eh, pripeljati na področje športnih aktivnosti čim več ljudi. Fan, zabavo, skratka prispevati k amaterskemu športu. E, naslednje leto je leto prostovoljstva in to je pomemben inštrument, da se izmenjamo najboljše prakse na tem področju. Eh, in sicer um, prakse, ki smo jih že doživeli v letu zgoje za šport. Ampak želim povedati še nekaj drugega. Imamo tudi neko drugo nalogo. Uh, nalogo na področju profesionalnega športa, da pomagamo eh, da tisti, ki na nas naslavljajo vprašanja, naprimer Players Agency ali kar zadeva druga vprašanja na tem področju, ki jih je potrebno zakonsko tehnično rešiti in mnogi menijo, da bi mi lahko na evropski ravni napravili nekaj, eh, kar UEFA lahko dela samo za malenkosten del kar drugi lahko delajo samo za manjši del pri hokeju in podobno. Morda obstaja nekakšna možnost, da skupaj eh, z profesionalnim športom, za njihovimi združeni, eh, ugotovimo, kaj bi lahko storili, in kje lahko uporabimo že obstoječe instrumente. In ti niso eh, člen 165. Dovolite, da vas spomnim na naslednje. Eh, profesionalni šport se je prebudil sredi 90-ih let po uh, sodbi Bosman. Do tega trenutka uh, nihče pri meni nihče, nihče ni potrkal. Ne samo pri meni, nasploh pri nobenem poslancu. Potem pa so začeli trkati. Prebudili so se, zato ker so opazili, da je potrebno, da govorimo drug s drugim, uh, da se uh, vse ne reši samo v uh, okviru tekmovanja uh, in da je pomembna specifičnost, uh, kar je bilo danes že omenjeno. Uh, Eh, ne bojte se, ne bomo okrnili vaše avtonomije. V amsterdamskem eh, protokolu je takratni nemški kancler Kohl rekel, eh, da so športna združenja tista, ki imajo svojo avtonomijo, ki imajo svojo pravico do obstoja in nikomor ne želimo ničesar. Eh, jemati, ampak če nekdo rabi našo pomoč, bomo pogledali, eh, kaj lahko storimo skupaj s komisijo in zelo sem vesela tega, da je belgijsko predsedstvo sveta tako angažirano na tem področju. Eh, morda lahko skupaj z komisijo nudite pomoč, ko bo šlo za različna vprašanja ali zakonsko lahko kaj uredimo kar bi v Evropi olajšalo življenje mnogim združenjem. In še zadnja beseda, ne imeti programa eh, za eh, leta 2012 eh, in 2013 ne pomeni, da ne bomo ničesar storili na tem področju. Žalostno je, da se to ni posrečilo, ampak stvari so take, kot so. In zato ne smemo obupati, ampak moramo dati komisiji naročilo, da tudi udejani naše ideje, ki smo jih omenili, to bo komisija morda že nekako zmogla in potem vas prosim, da tiste stvari, ki smo jih eh, želeli eh, tako prominentno predstavite, da bodo eh, državljani opazili, aha, na področju športa se nekaj dogaja in tu vas bomo podprli. Še enkrat vsem skupaj prisrčna hvala, če sem bila do kolega Kelja nekoliko stroga, no ja. Um, očitno sem e, sama pri tem mnenju, kar zadeva te e, pisne deklaracije, moram reči, e, da mi je bilo veliko do tega, da sem to povedala javno, pa kljub temu tega ne bom podpisala. Skratka, s tem zaključujem to posvetovanje in vas prosim, da dvorano zapustite, ker imamo srečanje koordinatorjev. Predsedujoča se zahvaljujem tudi tolmačem.